Dear colleagues, um, my apologies for the slight lateness. Spoštovani kolegi in kolegice, upravičujem se za manjšo zamudo. Če smo pripravljeni, lahko začnemo s to pomembno obravnavo. Vidim, da smo pripravljeni. Lep dan. Lepo vas pozdravljam na tej razpravi o preprečevanju in boju proti radikalizaciji in nasiljemu ekstremizmu. Ta razprava je na dnevnem redu že kar nekaj časa in veseli me, da se končno lahko lotimo tako pomembnega vprašanja. Z nedavnimi terorističnimi napadi v več državah, članicah, se na tisoče mladih evropejcev, ki so se pred leti pridružili sirskim in iraškim borcem, začeli izvajati tudi teroristično propagando in objavljati vsebine na spletu pogovor o boju proti radikalizaciji, torej prioritetno na našem dnevnem redu. Rašida Dati je 3. novembra predlagala resolucijo o preprečevanju in boju proti radikalizaciji in nasilnemu ekstremizmu. Od takrat naprej smo dobili tudi priporočila Evropskega parlamenta v obliki resolucije. Bolj podrobno pa naj bi prisluhnili tudi strokovnjakom, ki se dnevno ukvarjajo s temi vprašanji in za soočenjem z izzivi ekstremizma in radikalizacije. Gre tudi za razreševanje situacije radikalizacije v zaporih. To je bilo še posebej zanimivo v poročilu Rašida Dati in obenem se bomo navezali tudi na pravosobni sistem. V prvem delu predstavitve ali obravnave bomo umestili to problematiko v kontekst. Ta obravnava se prenaša po spletu in kmalo se nam bodo pridružili tudi drugi poslanci. Torej, najprej si bomo pogledali resolucijo iz leta 2015 o radikalizaciji in kaj je bilo storjeno eh, v smeri upoštevanja priporočil parlamenta. Zelo me veseli, da imamo tu na tem prvem delu zasedanja z nami gospod Dati, ki je avtorica te resolucije, prav tako pa moram ponovno pozdraviti že drugič v zadnjih dveh dneh med nami komisarja eh, Kinga, ki je pristojen za varnostno unijo. Lep pozdrav še enkrat. Torej, najprej besedo dobi naša poročevalka glede resolucije o radikalizaciji, gospod Dati, ki bo, kot rečeno, umestila v kontekst to resolucijo. Deset minut časa imate, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, dragi Claude gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej hvala vsem sodelujočim na današnji javni predstavitvi za prisotnost, če posebej govornikom, ki so pripotovali sem oddalež, da bi z nami delili svoje strokovno znanje. E, Skoraj da na tanko leto dni mineve, odkar je parlament sprejel poročilo o preprečevanju radikalizacije in novačenja evropskih državljanov strani terorističnih organizacij. To poročilo je bilo sprejeto z zelo Eh, veliko večino v parlamentu, zahvaljujoč dobremu sodelovanju med eh, našimi eh, kolegi poročevalci v Esenci in sicer v kontekstu, ki je bil takrat zelo brutalen in zelo brutaliziran. In sicer tik po napadih na časopis Charlie Hebdo, januar 2015, no in to poročilo je bilo potem sprejeto nekaj dni po napadih 13. novembra 2015, v katerem je umrlo 130 oseb, Eh, več sto ranjenih in eh, še danes so v bolnišnici eh, ranjeni v tem atentatu. No, mi v Evropskem parlamentu smo prevzeli odgovornost in sprejeli vrsto ukrepov za krepitev varnosti evropskih državljanov, da bi na ta način zagotovili, da se to vrstni pojavi ne bi več ponavljali. Moram povedati, da smo na evropski ravni uspeli brez eh, prav velikih eh, razhajanj sprejeti eh, to poročilo. No, torej, komisijo in vlade držav članic smo pozvali naj sprejmejo nabor močnih ukrepov za okrepitev Evropskega arsenala za boj proti terorizmu. Najprej mm, umik nezakonitih spletnih strani, potem tudi umik radikaliziranih zapornikov v evropskih eh, zaporih, potem krepitev vloge izobraževanja pri preprečevanju radikalizacije, uvedba sistematičnega nadzora na zunanji meji EU, boj proti terorizmu, financiranju terorizma in eh, pa zagotavljanje transparentnosti financiranja, ki prihaja iz določenih držav Perzijskega zaliva. Eh, Z Ano Gomes smo imeli kar veliko težav pri uveljavljanju tega predloga, ampak zdaj, leto dni kasneje, je jasno, da se turistične organizacije in pa razne organizacije, ki pozivajo k radikalizaciji, eh, bistveno manj številne, če bi uspeli omejiti to vrstno financiranje, ki jasno, da prihaja iz določenih držav iz zaliva. No, nekatere te ukrepe se že izvaja, nekateri znamujajo, še posebej, kar zadeva splet, ampak eh, naš boj proti terorizmu, eh, proti ISIS-u je še daleč od zmage, eh, kljub operacijam, ki potekajo v Mosulu, v Raki, v Iraku, torej boj proti ISIS-u nikako še ni dobljen. Leto 2016 nam je to boleče pokazalo in če želimo, da se to barbarstvo ne ponavlja, se moramo resnično vprašati, kaj je nam manjka, česa nismo storili eh, oziroma kaj moramo še storiti. Problem je, da je prepogosto Evropska unija eh, zgolj reagirala, ne pa ukrepala preventivno. Prepogosto se odzovemo šele, ko pride do tragedije, ampak boj proti radikalizaciji in terorizmu je nekaj, eh, kar nam ne dovoljuje, da reagiramo zgolj po barbarskih napadih. Teroristična grožnja danes, ki lebdi nad našimi državljani, je zelo velika. In ta grožnja je vsak dan večja in nobena država članica si ne more privoščiti ravnodušnosti, kar zadeva to vrstno barbarstvo. No in prav tako je treba povedati, da nikakor ne smemo biti šipki eh, proti tem organizacijam, ki sprevračajo našo mladino in zato je pomembno, da danes pregovorimo o uspehih, ki smo jih eh, uspeli doseči, če jim lahko tako rečemo v zadnjih letih, in pa da se tudi zelo jasno opredelimo do dela, ki nas še čaka. Eh, strokovnjaki, ki bodo spregovorili, izpostavljajo predvsem dve temi, preprečevanje deradikalizacije na spletu in pa preprečevanje deradikalizacije v zaporih. Eh, še enkrat se vam zahvaljujem in moram reči, da je zelo pomembno, da lahko sodelujemo z komisarjem, dragi Julian, hvala lepa za vašo prisotnost, vaše imenovanje, eh, ki sem ga podpirala in to veste, eh, imenovanje na mesto komisarja pristojnega za varnost na unijo je vsekakor velika dud za nas, evropejce, in eh, hvala za vašo prisotnost. Predsedstvo sveta, ki se nam bo tudi pridružilo, tudi njihova prisotnost je ključnega pomena, čeprav moram reči zelo iskreno, da se mi zdi svet včasih nekoliko premalo angažiran. Ampak Dejstvo je, da se v nekaterih državah članskih ukrepi še ne izvajajo. Sodelovanje na evropski ravni je nujno, če želimo preprečiti radikalizacijo državljanov na našem ozemlju. Države članice pa ostajajo tiste, ki so primarno odgovorne za ta boj. Vse države članice eh, se danes soočajo z radikalizacijo in džihadizmom. Vedno smo mislili, da se to dogaja le pri sosedih, ampak vsi imamo isti problem in eh, to je res nekaj, na čemer ustrajamo kar zadeva prihodnja predsedstva, boj proti terorizmu je predvsem nekaj, kar je treba usmeriti v preprečevanje radikalizacije. Radikalizacija je nevaren pojav, ki ne vodi nujno v terorizem, ampak v vsakem primeru je to nekaj, o čemer smo že govorili. Nekateri pravijo, ja, radikalizacija, tako kot eh, integracija, ni nekaj, kar vodi v terorizem. Ja, res je, ampak bolje je, da to preprečimo, kajti prej ali slej se zadeva sprevrže v neko obliko kaznevega dejanja. Tako da pomembno je, da to preprečujemo. Vsi strokovnjaki pravijo, da m, mm, seveda eh, vojaški spopadi v Siriji in pa tudi Zmage, ki jih beležimo v Siriji in Iraku, pomenijo tudi, da bo mm, vedno eh, več radikaliziranih posameznikov začelo prebujati svoje spečje celice, kajti vse teže postaje oditi v, v Sirijo na bojišče. In eh, leta 2016 je pokazalo, koliko napadov, koliko takih omrežij preprečimo vsak dan. Teroristični napad v Nici je ponovno pokazal na vse nevarnosti tako imenovanega nizkocenovnega terorizma, tudi v Nemčiji se je pokazalo podobno in vse to pomeni, da moramo ostati zelo, zelo budni in to vse čas. Zaveze, ki smo jih sprejeli kot evropski parlamentarci, ostajajo enake. Dejstvo je, da smo sprejeli svežen PNR, zdaj je žogica na strani držav članic, ki morajo storiti vse za to, da to zadevo operacionalizirajo. Napadi 13. novembra eh, v Parizu kažejo, da so se v Evropo nekateri infiltrirali zato, ker zunanje meje EU niso bile eh, pod eh, dovolj dobrim nadzorom in zato je bilo enostavno priti v EU z ponarejenimi potnimi eh, listi, ker niso povsod opremljeni z biometričnimi napravami. To pomeni, da so ljudje lahko vstopali v Evropsko unijo, ne da bi vedeli, da uporabljajo ponarejene potne liste. Monika Holmajer je zelo hitro uspela prenoviti direktivo o boju proti terorizmu, ki prav tako eh, ponavlja številne naše zaveze, ki smo jih tudi vključili v naše poročilo. Eh, drugi predlogi so tudi v teku v parlamentu, še posebej reforma Ekrisa in pa reforma šengenskega zakonika za uvedbo sistematičnih pregledov na znanih mejah. Pomembno pa je, da pri vseh teh dosejih čim prej pridemo do dejanske operativne faze. Kar zadeva obe področji, ki sem jih eh, omenila prej, torej internet in eh, zapori, Twitter in Google, tu smo napredovali, ampak eh, dejstvo je, da smo bili deležni tudi tega, da je bilo tu potrebno veliko pritiska, da se je kaj zgodilo. No, v zadnjem letu, od februarja do avgusta 2016, v pol leta, je bilo izklopljenih 216 eh, tisoč računov na, na, na internetu. Ampak dejstvo je, da internet ostaja tisti najbolj priljubljen način komuniciranja med teroristi. Pa tako me veselijo ukrepi, ki so se izvedli na podlagi Evropskega foruma o internetni varnosti tudi s pomočjo komisarja Avramopolosa, tudi internetna podjetja so že uspela uvesti določene konkretne ukrepe, tako da me zanima, kje stojimo na tem področju. Naslednje srečanje bo 8. decembra letos, ampak mislim, da boste kaj več o tej temi lahko povedali sami. Kar pa zadeva radikalizacijo v zaporih, tu moram povedati, da smo bolj ali manj oziroma vedno bolj na mrtvi točki. Vse bolj v nekaterih evropskih zaporih vlada res eksplozivna situacija in kot eh, poročevalci v esenci za sistem izvajanja kazenskih sankcij v Evropi, torej za stanje v zaporih, smo postali vsem ministrom za notranje zadeve zelo konkretna vprašanja glede radikalizacije v njihovih zaporih, v njihovih državah. In, uh, dobili smo praktično že vse odgovore vseh držav članic in iz teh odgovorov izhaja, da se je le malo držav odločilo za soočanje se s to problematiko in zelo malo konkretnih ukrepov je dejansko sprejetih. Tako da je pomembno, da države članice lahko izvajo ukrepe tudi v državah članicah, kar se deva boj proti radikalizaciji v zaporih in ne moremo dovoliti, da se ta virus širi po naših zaborih, zaporih, kajti naši zapori so v nekaterih primerjih popolnoma preplavljeni s tem pojavom. Potem je tu še vprašanje deradikalizacije. Imamo program, kot je program na Danskem ali na Nizozemskem, ki deluje kar dobro. V Franciji že leto oziroma dve leti najavljamo programe, noben še ni bil konkretno uveljavljen. In, eh, Rada bi, da se nam pove, kaj je ta program deradikalizacije, kakšen je koncept, kakšni oziroma kdo so akteri pri tej deradikalizaciji in kakšne profile posameznikov dejansko želimo zajeti v te programe deradikalizacije, kajti dvomim, da bo tisti, ki je najbolj radikaliziran, eh, želel kar tako spontano deradikalizira, deradikalizirati se. Mislim, da je to nekaj, kar je zelo težko. Torej, deradikalizacija eh, na nek prostovoljni način, mislim, da ni najbolj eh, učinkovit sistem. Tako da, kolegice in kolegi, ne bom eh, predolga, mislim pa, da nam bo današnji pogovor pomagal pri tem, da vnesemo nekaj več dinamike v boj proti turizmu na evropski ravni. Hvala predsedniku Klodu Mrašu za razpravo na to temo v našem odboru. In eh, vsakeč, ko imamo neko pobudo na tem področju, nas klub podpre in zato tudi hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dati. Preden dam besedo komisarju, naj omenim naslednje. Gospoda Ti je omenila to kritično vprašanje najboljše prakse v državah članicah, kajti to, kar obravnava v svojem poročilu, ni zgolj enostavno vprašanje zakonodajnih vzvodov, ki jih imamo na voljo na spletu ali v zaporih. To je izredno kompleksno vprašanje različnih področji, nekatera so bolj zakonodajno usmerjena, nekatera zadeva najboljšo prakso, spet druga zadeva eh, države članice. Tako da je potrebno tu pritiskati na gumbe na razno raznih ravneh. Eh, gospod Kazunov je eh, iz Francije, minister za notranje zadeve, bo tudi z nami v bližnji prihodnosti in vedno ko imamo opravka z ministri iz nacionalnih vlad, je potrebno izpostaviti vprašanje, kaj je zdaj s tujimi borci. Kot so dejali, pogosto zgolj reagiramo in eh, se ne ukvarjamo s preventivo in menim, da mora vsak eh, notranji minister izpostaviti in eh, obravnati tudi to vprašanje, kajti te neenakosti med državami članicami so ključnega pomena. In predem dam besedo komisarju. Verjetno je komisar prebral priporočila Europola, ampak verjetno je zelo koristno, da je glede na to, da je to zelo uh, razvejeno vprašanje. Je pomembno, da imamo zdaj varnostno unijo, imamo komisarja odgovornega za ta portfelj, kaj ti tekom eh, javne predstavitve ste omenili, se odžuli oziroma tekom vašega zaslišanja, da je radikalizacija eno ključnih vprašanj za vas, tako da zdaj imamo vsaj nekaj doslednosti v portfelju komisarja. Tako da me veseli, da ste prebrali ta priporočila in zelo me veseli, da ste tudi tu danes. Tako da še enkrat hvala, ker ste tu, beseda pa seveda je vaša. Ja, hvala vam za, za povabilo zdaj leto dni po sprejetju te pomembne resolucije. Mislim, da smo imeli ravno kar zelo celovit pregled vsebine te resolucije. No, sam se bom osredotočil na element boja proti radikalizaciji, ker ti mislim, da je ta boj, boj proti radikalizaciji in eh, proti sovražni propagandi, ki napaja to radikalizacijo, tisto, tisti izziv, s katerim se moramo soočiti in tisti boj, ki ga moramo zmagati, če se hočemo izogniti napakam iz preteklosti. Ko je parlament to resolucijo sprejel, resolucijo o boju proti radikalizaciji vezani na uh, islamski ekstremizem, to je bilo na absolutnem vrhu naše agende. Zdaj, leto dni kasneje, je temu še vedno tako. In čeprav nek napredek sicer dosegamo, ugotavljamo ob enem tudi to, da je nevarnost radikalizacije nekaj, kar uh, je bistveno večje in širše, kot smo si mislili. Z skrajno desnico na pohodu, ki uporablja nacionalni ponos in identiteto kot eh, kanal za spodbojanje ksenofobije, nestrpnosti in eh, nasilja. Eh, in jasno je, da je pomembno, da prepoznamo pogum in dosežke naših prednikov. Vendar pa je pomembno, da ne zapademo v ekstremizem in boj proti radikalizaciji je prvi in eh, ključni element obrambe. Prejšnji teden je bil obsojen človek, ki je umoril Joe Cox, ki je delala tu v tej instituciji. Eh, ubil je radikaliziran skrajno desni ekstremist, eh, ravno zaradi njenih strpnih, daljnovidnih in proevropskih stališč. Njen morilec je svojo obsesijo mm, napajal skrajno desničarsko propagando, ki je na voljo tako v tiskani obliki kot na spletu. Tako da tu ne gre zgolj za džihadiste, čeprav jih ne smemo izgubiti izpred oči. Skrajna desnica, separatisti in nacionalisti uporabljajo iste tehnike prodajanja sanj in na ta način instrumentalizirajo tiste, ki se počutijo odtujene. Eh, in v slabšem položaju v naših družbah. Komisija se popolnoma strinja s to oceno eh, razmer in podpira vse pobude, ki ste jih opredelili danes eh, tu gospodati. Vse to je popolnoma v skladu z Evropsko varnostno agendo in tudi v skladu z mojo vlogo, kot jo razumem, se pravi, da se zgradi učinkovita in trajnostna varnostna unija. No in zato je komisija aktivna pri ustanovitvi in financiranju mreže za direktilizacijo. Tu združujemo eh, vladne in nevladne akterje, da se na ta način združi najboljša praksa in da financiramo projekte na terenu, ki lahko eh, privedijo do uspeha. To je tudi razlog, zakaj smo skupaj z vodilnimi internetnimi eh, ponudniki mm, tudi ustanovili poseben forum, ki omogoča hitrejše zapiranje takšnih spletnih strani. Mislim, da je to dober primer, mehkih ukrepov, ki zagotavljajo konkretne rezultate. In boj proti radikalizaciji na, na najnižji ravni na terenu je tisto, kar potrebujemo na dolgi rok, kajti predvsem gre za to, da dosežemo eh, mlade in narljive. In to je nekaj, kar lahko najbolje storijo lokalni akteri, bistveno bolje kot neki državni organi. Konec koncev zato, ker je eh, nezadovoljstvo s sistemom tudi neka skupna nek skupni imenovalec tistih, ki se radikalizirajo. Seveda pa države igrajo tu pomembno vlogo. Eh, veliko držav članic je že spostavilo eh, lasne pobude, eh, imamo mrežo koordinatorjev za preventivo, kontaktnih točk in pa vzpostavitev repozitorija preventivnih strategij, mm, kar smo predstavili na konferenci Iran, ki je potekala ta mesec in eh, to bo še dodaten eh, resurs na voljo oblikovalcem politik in pa lokalnim praktikom. In veseli me, da ste povabili tudi nekatere eh, predsednike drevnih skupin, konference RAN, ki vam bodo tudi podali v pogled iz prve roke. No, lansiranje pobude RAN Young je zelo pomemben, pomembna stvar, saj se v tu osredočamo predvsem na mlade. Treba je predvsem priti v stik s tistimi, na kateri ciljajo tisti, ki novačijo eh, mlade. In v začetku prihodnega leta bomo že vzpostavili mrežo vzornikov za mlade, ki bodo obiskovali šole, eh, mladinske klube, športne klube in na ta način skušali in navdušiti tudi druge. Potem, kar zadeva tako imenovane tuje borce. To ni nekaj novega, je pa to grožnja, ki se razvija naprej in ki jo moramo imati resno. Kot je gospoda ti dejala, razmere na terenu v Iraku in Siriji se razvijajo in eh, tako imenovani kalifat se začenja sesuvati. Nekateri so se že vrnili, eh, nekateri se bodo v bližnji prihodnosti in vsi tisti, ki se bodo vrnili in se vračajo, niso tako zelo odločeni radikalizirati druge ali nam povzročiti škodo. Nekateri se bodo vrnili razočarani z željo potem, da se povrnijo v normalno življenje. Tako da je identifikacija teh povratnikov eh, in ta presoja tisto, kar je ključnega pomena za naše aktivnosti na področju deradikalizacije. Konferenca na visoki ravni Iran je obravnavala izzive, s katerimi se praktiki soočajo na tem področju in eh, pomembno je, da se eh, prilagodi ukrepe konkretnim okoličnim, v katerih se povratniki eh, znadejo. Gre za tiste, ki so bili borci, potem gre za tiste, ki so ženski, otroci, ki se vračajo, ki se niso borili. In eh, tuj borci, seveda, po povratku, na podlagi sodnega postopka sodijo v zapor in eh, tam bo potem potrebno ustrezno intervenirati v zaporih in načrtovati ustrezno ukrepanje tudi po njihovem izpustu. Ampak tu so tudi izzivi obravnavanja eh, tisti, ki se niso borili, še posebej otrok, ki se jih je vzgajalo v radikaliziranem okolju. Eh, te moramo še posebej natančno obravnavati. Zato bo komisija še naprej podpirala države članice pri preprečevanju in boju proti radikalizaciji v eh, zaporih, prav tako eh, so pomembni programi rehabilitacije in v okviru programa za pravosodje komisija financira projekte, ki zaposlenim v zaporih eh, nudi orodja za zgodnje prepoznavanje radikalizacije med zaporniki, potem so to tudi orodje za ocene tveganja in pa ustrezno usposabljanje za zaporniki zaporniške kaplane, imame, eh, tožilce in tako naprej, tako dalje, za pač pravosodno osebje in eh, več milijonov evrov je na voljo za takšne projekte. V teko je tudi več drugih poput in več o tem boste slišali strani tistih, ki zadeve poznajo iz prve roke. Teroristične in ekstremistične organizacije še naprej zlorabljajo internet in širijo propagando, in radikalizirajo ranljive posameznike. In tu bi se rad zahvalil parlamentu za resolucijo o strateškem komuniciranju EU za, eh, kot protivtež sovražni propagandi. Eno je krčenje online propagande, drugo pa je eh, stran povpraševanja po tovrstnih vsebinah in tu potrebujemo močnejše glasove strani civilne družbe. Boriti se moramo eh, z idejami proti idejam in eh, moramo imeti odvračilne, eh, alternativne mm, filozofije in, in razmišljanja, ki bodo ljudi odvračala od radikalizacije, ponuditi drugačno, boljšo pot, kot je pot radikalizacije, zapravo izobraževanje, zaposlovanje, vključevanje. Komisija tu lahko pomaga z delom, ki ga financiramo preko projekta RAN, z eh, ciljno uporabo Erasmusa Plus in z jamstvom za mlade. Evropski internetni forum, ki smo ga lansirali lansko leto, že kaže prve rezultate, kar zadeva odstranitev eh, terorističnih vsebin in tu moramo sodelovanje z Europolom ohraniti in okrepiti. Ko ste dejali 8. decembra, bo s komisarjem Avramopoulosom eh, gostila drugi, drugo srečanje ministrov eh, iz na področju internetnega foruma. In pomembno je, da je ukrep izbrisa ene spletne strani nekaj, kar ne vodi zgolj v pojav iste vsebine na drugi spletni strani. No, prav tako bomo govorili o tem, kako okrepiti te alternativne glasove. Komisija je namenila 10 milijonov evrov akterjem iz civilne družbe za razvoj lastnih pozitivnih eh, vsebin. V prihodnih mesecih bomo tudi lansirali program opolnomočenja civilne družbe in to bomo tudi podprli z eh, centrom odličnosti eh, RAN. Tudi o tem boste več slišali danes. Če zaključem. Napredujemo v boju proti radikalizaciji, ampak zavedati se moramo, da je to dolgoročni projekt, ki zahteva mesece, če ne celo leta dela na terenu. Financiranje te aktivnosti preko RANA je ključna ključni prispevek EU in temu sem vsekakor močno zaveden. Kar zadeva naše sodelovanje s ključnimi internetnimi podjetji eh, preko internetnega foruma in posebne internetne jednote, eh, nam je tu veliko pomoč. Izziv, s katerim se soočamo, zaradi digitalizacije je vse večji in vse bolj drugačen. In zaradi vse večjega nezadovoljstva z politiko v državah članicah je pomembno, da se tudi mi uspešno razvijamo. Ekstremizem v vseh oblikah mora biti cilj našega eh, delovanja in strpnost in vključenost mora biti tudi eden ključnih elementov našega odziva. Hvala lepa, gospod komisar. Tu govorite o posebni skupini za poročanje o internetnih, eh, tovrstnih spolnih internetnih vsebinah. In vse to kaže na to, kako kompleksno težavno področje to je. Vsi mislimo, da vemo, zakaj gre, ampak stvar je izredno kompleksna, zelo zapletena in zelo pomembna. Tako da upamo, da bodo naši štiri govorniki v tem panelu lahko to kompleksnost nekoliko razkadili in nam pokazali, kje stojimo. Komisar je to že omenil, veseli me, da je, kajti kot parlament eh, želimo seveda biti obveščeni tudi o tem, kaj komisija počne v tej posebni internetni eh, enoti. Eh, In eh, to vrstne javne predstavite, kot je ta danes, je zelo koristna, da tudi naši poslanci vedo, kaj se dogaja na ravni komisije. Tudi, torej, če kar začnemo eh, s prvim panelom, prva je Brittany Smith. Če se lahko kar vsi eh, posedete tu za predsedstvo. Moral bi vas najaviti že na začetku, ampak žal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 Okay, um, Brittany, are you ready? Okay, so let's begin, colleagues, with our. Torej, kar začnimo s progovornico Brittany Smith, ki tu zastopa Google. Orisala pa bo izzive, s katerimi se Google sooča v boju proti terorističnim vsebinam, eh, torej kar zadeva odziv in kar zadeva operativna vprašanja in pa tudi proaktivni ukrepi, ki jih izvaja Google za zagotavljanje pozitivnih eh, vsebin. To nas eh, še posebej zanima in eh, veselimo se že vašega prispevka. Torej, deset minut največ, prosim. Hvala lepa. Hvala za povabilo, da se lahko z vami pogovorimo na to pomembno temo. Veselime sta priložnost, da z vami delimo naše izkušnje, kar zadeva delo na tem področju, še posebej v luči naših nedavnih najav, da bomo še okrepili naše delo na področju eh, tako imenovanih nasprotnih vsebin. Zelo nas skrbi razvoj nasilnih vsebin eh, in želimo biti del rešitve. Zavedamo se naše odgovornosti za čim prejšnjo odstranitev eh, tovršnih vsebin v podporo temu delovanju redno sodelujemo z nevladnimi organizacijami in uh, vladami. Redno se sestajamo z voditelji širom sveta, vključno uh, tu v Bruslju in v zadnjih letih skušamo zagotoviti odprt, konstruktiven dialog, ki vodi k novim zamislim, k boljšemu sodelovanju. Danes želim torej izpostaviti, kaj počnemo v zvezi z ekstremizmom na spletu. Imamo dvotirno strategijo, torej identifikacija in odstranitev terorističnih vsebin in pa podpira eh, proti, podpora proti vsebinam. Eh, tehnologija in inovacije so ključni, ključne volilne sile rasti na področju kulture, izobraževanja in gospodarstva. Več eh, vsebine, več podatkov, vključno izobraževanje, programi, medijske vsebine, umetnost in publikacije. Eh, so nekaj, kar je vedno bolj na voljo na spletu, bolj kot dajkoli prej in to omogoča zelo veliko raznolikost vsebine, bistveno več kot eh, v preteklosti, ko smo imeli nekaj kanalov, nekaj programov na televiziji. To pomeni, da vse več ljudi širom sveta sebe vidi kot ustvarjalce, kot eh, umetnike, kot avtorje, ampak svoboda deljenja z drugimi ni absolutna. Gre za zelo raznolike skupnosti, ki jih sestavlja na milijone ljudi in velika večina ljudi, ki uporabljajo te storitve, jih uporabljajo v legitimne namene. Vedno pa seveda bodo tisti, ki jih eh, uporabljajo zlonamerno in zato je Google razvil zelo jasne vsebinske politike in tudi jasna eh, smernice za vsebine, ki jih eh, gostimo. Če nek uporabnik YouTube-a meni, da neka video vsebina krši naše smernice, lahko kliknejo na gumb in eh, na ta način opozorijo na to vsebino in naše ekipe potem lahko preučijo, ali neka eh, vsebina dejansko krši naše politike, tako vsebinsko, kot tudi v smislu konteksta in namere. Ko naše ekipe najdejo eh, takšno posnetek, ga na globalni ravni in takoj izbrišemo naša politika ničelne tolerance do terorističnih vsebin je jasna. Imamo tudi zelo robustne procese za odpravo takšnih vsebin. To zadeva uradne eh, kanale Daješ, eh, video vsebine, ki vsebujejo eksplicitne pozive k nasilju in prav tako prepovedujemo eh, video vsebine obglavljen. Imamo tudi namensko oznako za opozarjeno vsebino, ki promovira terorizem. Eh, to je eh, tudi nekaj, kar daje prioriteto tem osebinam pri pregledu. 92 milijonov videoposnetkov smo eh, v zadnjem letu odstranili s posebnimi tehnologijami. Seveda zelo hitro odstranjujemo takšno vsebino in sovražni govor, dejstvo pa je, da to predstavlja zelo majhen delež vsebine, ki krši naše smernice. Te kršitve predstavljajo le en odstotek vseh vsebina, vsebin, ki smo jih odstranili v redu 2015. Imamo zelo aktivno skupnost, ki za nas spremlja eh, videoposnetke. Približno 200 tisoč posnetkov na dan ljudje uh, izpostavijo uh, in na njih opozarjajo. Imamo tudi usposobljene ekipe, ki govorijo več jezikov in natančno 24 ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto v vseh časovnih pasovih preučujejo uh, vsebino in uh, na ta način tudi omejujejo dostop eh, za, eh, glede na starost gledalcev. Število takšnih oznak na, na dan se je že povečalo za 25 odstotkov v krenjavi z preteklim letom. Prav tako omogočamo določenim eh, posebnim porabnikom, eh, vladam eh, in nevladnim organizacijam, označevati vsebine eh, v nekem masovnejšem kontekstu. Ampak res pa je, da to ne pomeni avtomatičnega odstranjevanja teh vsebin in naše ekipe naprej vrednotijo eh, te videoposnetke in da zaščitijo vsebino, ki je eh, znanstvenega, izobraževalnega pomena ali velika pomena področja umetnosti. Pomembno je, da razumemo kontekst, v katerem je bil nek videoposnetek posnetek Eh, prenešen v splet in na tej podlagi se odločimo. Prav tako razumemo, da imajo države širom sveta zakonodajo, ki vpliva tudi na vsebino, ki je na naših storitvah. Zato smo razvili proces, da za določene jurisdikcije na podlagi lokalne zakonodaje tudi sporočijo zahtevo po odstranitvi. Natančno preučimo vse gradivo in čim prej možno tudi ukrepamo. Zahteve strani eh, vlad v skladu z lokalno zakonodajo, je nekaj, kar vključujemo tudi v Google poročilo transparentnosti, ki ga objavljamo od 2010 in na ta način tudi kažemo, kako zakonodaja vpliva na internetne uporabnike in pretok informacij preko spleta. Ves čas dobivamo zahteve za odstranitev z vseh ravni vlade, pa ne gre za eh, sodno odločbo, za eh, pisne zahteve nacionalnih in regionalnih eh, organov pregona in tudi posameznikov. Seveda pa je potrebno to zahtevo uložiti v pisni obliki, kar se da konkretno, da se vsebino lahko v skladu z zakonom tudi ovrednoti in odstrani. No, poleg naši zaveznosti svobodnemu govoru na spletu smo tudi eden od eh, ustanoviteljev GNI, eh, torej globalne pobude za mreže in tu podpiramo akademike, investitorje eh, in pa mednarodne organizacije, ki spodbujajo svobodo govora v svetu. Kot vidite, veliko delamo na tem, da preprečujemo teroristično propagando na spletu, na YouTube, ampak dejstvo je, da se vsebina širi tako zelo hitro, da je praktično nemogoče eh, to preprečiti v vseh oblikah in zato moramo upoštevati tudi omejitve mm, proti argumentacije. Mislim, da moramo tudi ustvarjalno in kolaborativno razmišljati o tem, kako lahko te tehnologije ustrezno nadziramo eh, v smislu preventive. Zato veliko investiramo tudi eh, v kontrargumentacijo in skušamo zagotavljati eh, ustvarjalno vsebino, ki promovira zdrav dialog, empatijo, strpnost, spodbuja pogovore o resnici in na ta način odpravljamo mm. zgolj sovražne in eh, škodljive vsebine. Veliko prispevamo eh, tudi za izobraževanje, za nastotine nevladnih organizacij, ki služijo pri radikalizaciji. Tu gre za eh, izmenjavo najboljših praks, prav tako imamo delavnice z najbolj izpostavljenimi uporabniki eh, YouTube-a. Želimo pokazati, kako močan je YouTube v smislu pozitivnega družbenega učinka. učinka. 22. septembra smo uvedli nov globalni program YouTube Creators for Change in pa namenili tudi nepovratna sredstva za delo na področju družbenih sprememb. Več kot 70 odstotkov eh, mladorednikov meni, eh, da YouTube prispeva k eh, kulturnim osebinam in zato skušamo identificirati tiste posameznike, eh, ki spodbujajo dialog s svojimi eh, video osebinami. Od boja proti sovražnemu govoru, ksenofobiji in podobno. In ti ustvarjalci prispevajo k pozitivnim družbenim spremembam z globalno bazo navdušencev. 150 takšnih ustvarjalcev, umetnikov, neprofitnih organizacij smo že vsega uh, uspeli zbrati v Londonu 22. in 23. septembra eh, za poseben program, ki naj bi spobujal razmišljanje prav tako te ambasadorje in eh, nove ustvarjalce opremljamo z nepovratnimi sredstvi in z ustreznimi strojnimi opremami in imamo tudi uh, karitativni sklad v vrednosti 2 milijonov eh, evrov, ki promovira vključevanje in eh, medkulturno razumevanje. Kot del te kampanje v Franciji smo lansirali 102-dnevno eh, turnejo z 12 slavnimi youtuberi in filmsko akademijo. V 46 francoskih in belgijskih mestih smo predvajali video posnetke o njihovi osebni verziji bratstva fraternite. Torej, če povzamem, ker mi je časa zmanjkalo, veselimo se učenja od vas in z vami, da slišimo eh, tudi vaše mnenje, da ugotovimo, kako smo lahko skupaj partnerji eh, pri tem prizadevanju. Nismo ravnodušni, še naprej bomo prispevali k odstranjevanju ekstremističnih vsebin in se še naprej borili proti ekstremizmu z našo tehnologijo in tudi da razvijali naše partnerstvo v podporo delu, ki ga izvajate. Hvala lepa. Hvala. Verjetno boste dobili veliko vprašanj o teh uh, analizah, ki ste jih opisali. Najlepša vam hvala. Sedaj pa Štefa, Štefan Duguan, ki je mm, vodja enote za napotitve pri Europolu. Včeraj smo veliko govorili o Europolu, tudi o tem, kako se sooča problem radikalizacije. Izvolite besedo. Thank you, Chair. Good afternoon, everyone. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, da ste me povabili na to pomembno razpravo. Prinesel sem predstavitev. Spregovoril bom o problemu radikalizacije, predvsem na spletu. Eh, o boju proti radikalizaciji na spletu in pa o prihodnih problemih korakih, ki jih tukaj načrtujemo. V zadnjem letu je postalo jasno, da v Evropski uniji obstaja številne, številne skupine, ki želijo preko interneta doseči mlade, jih radikalizirati, z njimi komunicirati. Torej, ta sredstva komuniciranja so vedno bolj agresivna. Eh, no, eh, ni enostavno postaviti definicijo interneta, ampak to bi naj bil varni prostor, kjer bi naj spoštovali osnovne pravice, kot recimo svoboda izražanja svobode veroizpovedi in tako naprej. Eh, no, ne moremo pa eh, interneta predstaviti samo z tega vidika. Eh, torej, za teroristične skupine internet pravzaprav spletno bojišče. Eden izmed ciljev terorističnih skupin je spremeniti internet v orože za širjenje sovraštva. Daješ eh, ima vedno večji globalni vpliv tudi zaradi uloge družabnih omrežij, torej interneta. Daješ želi dominirati tako realni, kakor eh, spletni svet. Razumeti morate, da spletna prisotnost terorističnih skupin uh, je predmet um, pozorno premišljene strategije, psihologije, tržnih prijemov, um, ehm, način, kako želijo novačiti um, mlade in eh, zlasti preko interneta lažje dosežejo mlade, razlikujejo med uh, verniki in neverniki. Uh, Eh, in eh, skušajo tudi mm, hraniti kult mučeništva. Eh, tudi na teritoriju, kjer je Daješ prevzel nadzor, obstaja zelo močna spletna kampanja. Objavljajo brutalne videe, Eh, usmrtitev, njihova propaganda je večjezična, zato da lahko s tem dosežejo kar največ ljudi. Prav tako tega pogosto to eh, podpirajo tudi državljani evropskih držav, ki pogosto te vide pospremijo za svojimi jeziki. Uh, Torej, eh, Daješ je v spletu pozval ljudi naj eh, izvajajo teroristične napade v območjih, kjer niso spoštovana načela njihovega kalifata. Mm, imamo tudi dokaze o zlorabah velikih eh, platform, družbenih omrežij, Eh, tudi v času eh, terorističnih napadov, zato da bi te umore ne mudoma spremenili v propagando. No, ampak ta teroristična propaganda ni odvisna samo od njihovih lastnih kanalov, ampak tudi od eh, količine njihovih podpornikov. Džihadistične skupine še zlasti so pokazale sofistično razumevanje tega, kako delujejo družabni mediji. Uh, gre za multiplikacije vsebine na različnih platformah, eh, potem skupnosti morajo deliti to vsebino, na ta način vsebine postaje, postaj, postanejo. Um, Having this in mind, viralne in eh, dosežejo velika um, veliko število ljudi. Zato potrebujemo koordiniran odziv na to. Evropska unija mora zagotoviti, da bo internet ostal javno dobro, da na njem ne bo teroristične propagande in da bomo spoštovali tudi osnovno načelo svobode govora na internetu. Um, Ministri za notranje zadeve so dali Europolu naslednje, naslednji mandat, lahko ga povzamem, vidim, da je to napisano v zelo majhnih številkah. Torej, treba je zmanjšati spletno dostopnost za uh, teroristične skupine, za nasilne osebine, istočasno pa, pa mora pod podpreti države članice pri preiskavi takšnih dejanj. In to v tesnem sodelovanju z državami članicami pa s komisijo. Uh, Torej, eh, sedaj smo sprejeli tudi posebno platformo, eh, ki ima eh, tudi multidisciplinarno enoto, Eh, tukaj združujemo raznoliko znanje, imamo recimo strokovnjake za versko navdahnjeni terorizem, prevajalce, um, računalničarje in pa predstavnike um, organov kazanskega pregona. Naslednji posnetek, prosim. Strateški cilj te enote je, da bi premustili to vrzel med eh, preprečevanjem in preiskavami. Če govorimo o preprečevanju. Eh, tukaj bi se morali osredotočiti na skupine, kot so Daesh, Al-Qaida in pa podobne teroristične skupine. Eh, naš pristop ima dve obliki. Eh, torej gre recimo za obravnavo propagande, ki se pojavi neposredoma po terorističnem napadu. V tem primeru vidimo primer uh, terorističnega napada v Nici in uh, kanale, na katerih so bili objavljeni posnetki eh, in pa tudi eh, globalne, globalne mreže propagande. Eh, in prav tako želimo s pomočjo širjenja teh vsebin po spletu identificirati podpornike terorističnih skupin. Naslednji posnetek, prosim. Na osnovi te strategije preiščemo to vsebino na različnih platformah, preverimo, kakšna je dostopnost teh vsebin na spletu. Najpomembnejši korak v tem procesu je an account is cautiously... Is cautiously Torej imamo priročnik, eh, kjer uh, imamo točno navodila, kako oceniti vsebino sporočila in tako naprej. Uh, takšne, tak, za takšne vsebine potem omejimo uh, dostop. Mm. In to poteka preko enote za napotitve. Mi obve, obveščamo. Eh, pristojne organe o vsebini, ki je objavljena na spletu. Oni predsenijo, ali je treba to umakniti, gre torej za prostovoljni proces. Podjetja se sama odločajo, ali želijo to vsebino obdržati na svoji spletni strani ali ne. V 16 mesecih uh, smo ocenili več kot 17 tisoč uh, kosov ekstremističnih vsebin. Imamo 99 platform v različnih eh, jezikih, v 87 odstotkih so operateri se odločili, da bodo umaknili takšno vsebine iz eh, svoje platforme. Če razmišljamo o prihodnosti, Eh, terorizem predstavlja eno od največjih grožen varnosti Evropske unije. V naši enoti je torej to glavna prednostna naloga, ta, to vrstna propaganda, o kateri sem govoril. Zato bomo še naprej sodelovali z internetnimi podjetji in drugimi partnerji, zato da se bomo lahko soočili tudi s prihodnimi izzivi. Osredotočili se bomo tudi na novejše platforme. Vidimo, da je tukaj raznolikost platform zelo široka. Uh, vsak, vsake nekaj dni lahko spostavijo novo platformo. Potem sredotočamo se tudi na vsebino, ki je usmerjena v Evropo. Prav tako razvijamo naše strokovne, strokovno znanje torej, skupaj smo uspeli najti, smo pripravljeni, smo pripravljeni iskati ustrezne rešitve uh, za odziv na te grožnje, ki v tem trenutku obstajajo pri nas. Zanima me seveda tudi vaš odziv na mojo prezentacijo. We move straight to the issue of what are the fundamental rights implications of. Sedaj pa bomo spregovorili o tem, kakšne so posledice za temeljne svoboščine. Z nami je Adrian Sharmi, ki tukaj predstavlja agencijo Predatur Dunet. In tudi ona bo govorila o tem, kako umakniti sporne sebine spleta. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala, da ste me povabili na to razpravo. Kot predstavnica agencije za varstvo človekovih pravic, bom kritična glede politike boja proti radikalizaciji na spletu. Prihajam iz francoskega združenja in imamo že kar nekaj let izkušen z zakonodajo, ki je usmerjena proti radikalizaciji in boja proti terorizmu na, splet, na spletu. Že od leta 2014 se namreč ukvarjamo s tem vprašanjem. Najprej bom govorila o vprašanju blokiranja spletnih strani in pa odgovornosti upraviteljev glede vsebine na spletu. Predstavili bom nekaj ukrepov, ki bi lahko pravzaprav kršili temeljne človekove pravice. Govorila bom z vidika državljana. Gospod Digan je ravno kar povedal, da je splet neke vrste bojišče za džihad, za versko vojno. To je morda res, vendar pa je to tudi območje, ki ga naseljujejo tudi nedolžni ljudje, ki jih ti konflikti ne zadevajo. To smo tako. Mi, kot vi, kot vsi, ki niso pleteni v te dejavnosti na nekakšen način. Boj proti radikalizaciji in terorizmu zadeva v prvi vrsti verjetno na spletu cenzuro vsebine, ki se objavlja na državnih omrežjih. Če se navežem na trenutni pravni okvir ponudnikov vsebin, naprimer Google, Facebooka, Twitterja in pa druge platforme, te platforme imajo odgovornost glede upravljanja z vsebino in umik vsebine, ko se naznani sovražno vsebino. Vsebino se precej enostavno umakne. Vendar pa to od administratorju zahteva tudi zelo dobro pravno poznavanje te situacije in ne le v kontekstu radikalizacije in boja proti terorizmu. Naj vas opomnim, koncept terorizma je že tako ali tako zelo slabo opredeljen. In zgodovinsko gledano gre tudi za koncept, ki se je ideološko in politično zlorabljal. Ne pravim, da je džihad nekaj, kar bi lahko upravičili, vendar pa zgodovinsko gledano je koncept terorizma občutljiv. Potem pa glorifikacija in upravičevanje terorizma je tudi nekaj, kar se nekako meša z pravnimi opredelitvami. To je zelo nevarno. Potem pa še vprašanje radikalizacije in propagande. Tudi opredelitev teh pojmov je zelo subjektivna in razlikovanje med radikalizacijo in indoktrinacijo ter zelo strogim političnim videnjem je nekaj, kar ni čisto jasno. Potem pa še cenzura vsebine in pa umika računov in tako dalje. Mislim, da tukaj lahko pride do nesorazmernega reagiranja. Na Facebooku in na Googlu vidimo, da se umika tudi račune nekaterih novinarjev, ne da bi bila za to posredovana kakršnakoli konkretna utemeljitev. Ni pa nobene težave za tiste novinare, ki sodelujejo s temi platformami. In to pa je precejšno problemo cenzure, brez možnosti nekakšnega ukrepanja v smislu pravnega sredstva. Vse skupaj botruje tudi graditev propagande za nekaterimi mrežami, ki so bolj zaprte in teže dostopne za javnost. Seveda na ta način lahko na določen način zajezimo mreže, vendar pa do njih tudi teže dostopamo. Ravno iz teh razlogov bi bilo morda potrebno prilagoditi sodni in pravni kontekst pri sprejemanju nekaterih odločb, zato da bi se bolj učinkovito borili proti radikalni propagandi. Mislim, da bi vsekakor potrebovali sodni odziv, ne pa da s politiko določamo cenzuro nekaterih spletnih platform. pravosodni odziv se ne bi usmeril le na propagando nasploh, ampak bi v sodelovanju s policijskimi organi lahko upošteval posamične primere. Tukaj bi šlo tudi bolj za nadzor, kot pa nujno za cenzuro. Včasih je dolgoročno bolje nadzorovati, kot pa enostavno zapreti ali pa umakniti. Veliko je bilo zaprtih računov na Facebooku, vendar morda to ni bilo najbolj koristno v smislu dolgoročnih policijskih preiskav. Zagotoviti moramo tudi varovanje pravic posameznikov. Tudi v primeru propagande mislim, da moramo še bolj kot kadarkoli zagotoviti pravico do svobodnega izražanja. Moramo biti tudi kritični do tistih platform in spletnih strani, ki nalagajo taka pravila in umetijo glede svobodnega izražanja. Potem pa še blokiranje in zapiranje spletnih strani, ki obravnavajo terorizem. No, o tem smo se pogovarjali tudi novembra 2014 v Franciji. Takrat je bila sprejeta resolucija, ki naj bi bila na nek način upoštevana tudi v evropske zakonodajne akte. Takšno blokiranje se izvede v Franciji na zahtevek Ministrstva za pravosodje. In po takem blokiranju take spletne strani ni mogoče več najti, naprimer na Google. Če želite dostopati do take prepovedane spletne strani, vas avtomatično preusmerijo na stran Ministrstva za pravosodje, kjer poberajo vse vaše podatke, to pa prav gotovo je občutljivo vprašanje. In praktično gledano sploh ne obstaja nobenega naknadnega pravnega sredstva za to, da bi se lahko pritožili proti takšnemu ravnanju. Ti ukrepi blokiranja absolutno niso prilagojeni realnosti propagande. To je odziv na realnost, ki pravzaprav ni več aktualna. V Franciji je ministrstvo za notranje zadeve blokiralo približno 50 spletnih strani, se pravi vlada. In to je nekaj zanemrljivega glede na celoten obseg terorističnih informacij dostopnih na spletu. Pa tudi veliko je primerov napačnega blokiranja ali pa neotemljenega blokiranja. Od leta 2014 se je francoski ponudnik Orange veliko krat zmotil glede svojih prijav. Enkrat se je celo zgodilo, da so blokirali celoten dostop do Wikipedije in pa do Google, kar je res nekoliko smešno. In takšno blokiranje vodi tudi v nekakšno arbitrarno ravnanje z vsebinami, to pa že posega v nekatera temeljna demokratična načela. Potem pa tudi kaznovanje oziroma sankcije zaradi obiskovanja spletnih strani s terorističnimi osebinami. Tudi o tem je bilo veliko govora v Franciji in so se tudi sprejeli določeni ukrepi. O tem je bilo tukaj že govora. To je ukrep, ki je bil vden v francoski pravni sistem že letos, leta 2016. In ta ukrep je mogoče izvesti po nekakšnem pregledu morbitnih kršitev uporabnikov. Danes se ta ukrep uporablja zato, da se pripre nekatere posameznike, ki so brez konkretnega razloga ali dokaza osumljeni razpolaganja s določenimi terorističnimi vsebinami. 21 takih primerov je bilo že od junija in tukaj se odpre nekakšno brezno, brez dna, v katerem se kar enkrat znajde zelo veliko teroristov. Ni seveda dobro sklepati, da če obiščete stran s terorističnimi vsebinami, to iz vas avtomatično naredi tudi terorista. To je gotovo neotemeljeno razmišljanje, še posebej, če nekdo enostavno išče informacije. Pred nekaj dnevi v Franciji, je eden glavnih spletnih strani za posredovanje nekaterih informacij v Franciji glede eh, terorizma, bil obravnavan, predeljen kot teroristična stran in potem je bila dejansko obsojena ena oseba. Vedno bolj med primeri upravičenega posredovanja najdemo tudi nekatere neupravičene primere obsodb, eh, vsaj v Franciji, kjer prihaja do tudi kršitve in poseganja v temeljne človekove pravice. Direktiva za boj proti terorizmu seveda že ne želi posegati eh, v pravice na tak način. Čez nekaj let pa mislim, da bi prav gotovo lahko prišlo tudi do nekaterih negativnih posledic zaradi tega. Če se želimo temu izogniti, in s tem bom zaključila, pri našem združenju oziroma organizaciji smo sprejeli tudi pobudo zopr nekaterim ukrepom cenzure v Franciji. To smo naslovili tudi na Evropsko sodišče. V Evropskem parlamentu se bo glasovalo o radikalizaciji, vendar pa mislim, da moramo predvsem delati na obratnem diskurzu, in se še bolj poglobljeno lotevati razlogov za uspon terorizma in radikalizacije. Hvala in še zadnji govornik v tem zanimivem panelu je Aleksandr Ricman iz eh, RAN. Je vodja delovne skupine za komunikacijo in narativ. Prosim, da poveste nekaj o tem, kako lahko v tem postopku jemanja določenih vsebin spleta nekako ohranite to ravnovež, ravnotežje med eh, varnostjo in pa spoštovanjem svobode govora. Pravi pa so predsedujoči, hvala lepa vsem skupaj, da ste me povabili na to sejo, da vam predstavim delo omrežja za osveščanje o radikalizmu. Naj vam povem eh, še nekaj o svojem vsakodnevnem delu. Soočamo se z predpraževanjem radikalizma, z bojem proti ekstremizmu, skušamo ponomočiti eh, randljive še dele skupnosti. Želimo krepiti njihovo odpornost in s tem se zauzeti za varno skupnost in svobodno Evropo. Smo recimo eh, vzpostavili mrežo 40 učiteljev, ki eh, sodelujo v našem omrežju, vzpostavljamo tudi sirijske učitelje in trenutno pripravljamo priročnik za učinkovito, eh, učinkovite alternativne narative. Mislim, da je moja prezentacija malo skočila naprej, ali se lahko vrnemo za en posnetek. Tako, sedaj pa bom predstavil RAN. Slišali ste za RAN, to je omrežje um, organizacij z terena po vsej Evropi, ki vsak dan sodelujejo z ljudmi, ki so že bili radikalizirani ali pa so izpostavljeni radikalizaciji. Vključujemo policijske sile, socialne delavce, predstavnike civilne družbe, učitelje, predstavnike lokalnih oblasti, zdravstvene delavce. Torej gre za široko mešanico strokovnjakov z različnimi eh, profesionalnimi ozadji. Eh, imamo tudi delovne skupine, eh, torej imamo delovce na terenu, ki z nami delijo svoje izkušnje, svoje znanje, tudi izmenjujejo informacije o tem, ranje tudi platforma za raziskovalce in pa politike. Na posnetku lahko vidite, kaj vse je na voljo na naši spletni strani. Torej, lahko si ogledate primere dobre prakse, ki smo jih vzeli iz eh, določenih lokalnih skupnosti. Težko je sicer prenašati izkušnje iz ene države v drugo ali iz ene lokalne skupnosti v drugo. To je težko delo, ampak ran se s tem ukvarja in eh, to delo je zelo pomembno seveda so ključnega pomena tudi komunikacije, torej komunikacija je ključnega pomena pri preprečevanju radikalizacije. Ehm, mi se zelo zauzemamo za to, da bi se osredotočili na spletno in nespletno komunikacijo. S tem želimo ponuditi ali pozitivne alternative ali pa želimo eh, protiutežiti teroristično propagando. Naša delovna skupina zbira informacije o sredini teh narativov, o skupnostih, ki so bile cilj te, teh sporočil, kanale razprečevanja teh informacij. Civilno družbo želimo spodobriti k temu, da poskrbi za mm, protivtežno komunikacijo in uh, narative. No, lahko se vprašate, če to res deluje. In eh, tukaj bi želel najprej spregovoriti o tem, kako deluje propaganda. Mi vsi živimo v našem eh, komunikacijskem mehurčku, v glavnem smo odvisni od zunanih informacij. No, nekdo, ki je v stiski, pa lahko išče druge vire informacij. In v takšnih primerih je učinkovita propaganda, ko so torej ljudje radovedni, eh, kaj vse je še tam zunaj in ko se jim eh, zdi, da več ne morejo verjeti starim resnicam. Eh, kontranarativ lahko sedaj dobro deluje, če je usmerjen v ustrezno ciljno publiko, ki je ali, ali radovedna, zanima jih, kakšne so teroristične vsebine, ali pa, če recimo dvomijo o tem, ali ta ekstremistični pogled na svet za njih še vedno deluje. Torej, predstavljate si, da ste na Facebooku ali druge, nekaj delite, nekaj vam je všeč in potem lahko dobite sporočilo od nekoga. Eh, to sporočilo pravi, lahko se pogovorimo ali potrebujete pomoč ali vam lahko damo na razpolago takšne informacije. Tako pač deluje to teroristično novačenje. Um, no, in uh, za kontranarativom lahko spremenimo tukaj mišljenje ljudi, če, damo, če jim damo pozitivne zglede. Na ta način jim lahko ponudimo alternativne možnosti in uh, tudi z posamičnimi spletnimi posegi. Torej, z nekakšnim socialnim delom na spletu lahko uh, tukaj pomagamo, lahko prepoznamo eh, potrebe, stisko posameznika in lahko preverimo, ali je propaganda na njega imela kakšen učinek. Torej, kontranarativ lahko deluje, če je izvajan na pravilen način. Potem, kaj lahko tukaj še naredimo? Ponomožiti je treba družbo, eh, recimo majhna in srednja velika podjetja ali pa posamezniki, eh, kako z omrežjem demokratičnih, proevropskih eh, eh, deležnikov, to so lahko nevladne organizacije ali pa par ljudi iz Molenbeka, ki imajo pač računalnik. To so pač ljudje, ki lahko dosežejo širšo, širše množice. Mi jim lahko pomagamo uh, z zmogljivostmi, z dostopi do uh, sredstev. Um, Torej, v tem smislu je treba tudi organizirati varnostno preverjanje, treba izbrati prave partnerje, zagotoviti moramo, da se ti ljudje zauzemajo za pluralistično liberalno družbo, demokratično družbo, prav tako potrebujemo močno komponento evalvacije, če želimo izbirati in spodbujati dobre prakse tudi uh, v kasnejših fazah. Ta spetna platforma, ki jo je omenil komisar profil, je lahko priložnost za vzpostavitev takšnega omrežja aktivistov in angažiranih posameznikov, ki želijo širiti evropske vrednote in s tem nasprotovati propagandi. Torej, če želimo preprečiti nasilen terorizem, uh, z strategijami komunikacije. To lahko razumljeno kot uh, neka mehka strategija, ampak vseeno lahko prinese pomembne rezultate. Bi pa tukaj povdaril pomen eh, varnostnega preverjanja, ko iščemo naše partnerje v eh, civilni družbi, v lokalnih skupnostih in pa povdaril bi tudi eh, pomen usposabljanja in izobraževanja mladine. Eh, sedaj se zastavljajo tudi recimo vprašanja, če bi se morda lahko salafisti borili proti propagandi islamske države. Torej gre sicer za predstavnike iste vere, ki pa so eni nasilni in drugi ne. Eh, potem eh, na To recimo se nam ne bi zdelo smiselno. Mi želimo, da bi proevropski in, in liberalni ljudje um, širili to pozitivno komunikacijo, ta narativ. Uh, pomembno pa je tudi to, da zagotovimo podjetjem, ki se s tem ukvarjajo, z uh, ustrezen dostop do sredstev. Oni nimajo časa, da bi se ukvarjali s temi dolgimi postopki, moramo najti druge načine, kako financirati te glasove, ki jih želimo spodbuditi in opogumiti. Hvala lepa, kar takoj začenjamo za razpravo. Najprej dobil besedo Ana Gomeš. Hvala lepa. gospod Dogan in gospod Ritman. Zanima me, ali menita, da so se naše vlade do sedaj uh, v dovoljšnji meri ukvarjali le s tem, da bi uh, na terenu pili to bitko proti teroristični propagandi. To nam ne bo uspelo brez ljudi eh, na terenu, v skupnostih, če ne bomo recimo ehm, v to vključili muslimanskih skupnosti, se nam ne bo uspelo boriti proti radikalnim islamistom. Jaz mislim, da še ni bilo storjeno dovolj. Kakor vidim sama, je bilo teh programov premalo, prišli so prepozno, včasih so celo širili slabe prakse. Čeprav tam žuna obstaja tudi nekaj zelo dobrih praks. In ne vem, kako bi nam lahko uspelo, ne, da bi pri tem uh, vključili šole, posameznike, podporo družinam, nevladne organizacije, lokalne skupnosti, lokalne organe in tako naprej. Zanima me, koliko mest v Evropi, torej vsaj tistih, ki imajo velike priseljenske skupnosti, muslimanske skupnosti, sploh imajo takšne programe. Pa še neko vprašanje tukaj zelo pomembno. In sicer, mi smo še odpravili politik izključevanja. Vrčevalne politike so v številnih naših državah privedle do izključevanja. Tako da vidimo, da v priseljenskih skupnostih to vodi tudi do radikalizacije. Kako ne torej potem odpravljamo izvorne vzroke? In pa še... Uh, trenutna begunska kriza. Seveda ne želim begunce povezovati z radikalizacijo, ampak to, da ne poskrbimo za preselitev teh beguncev, da jih prepustimo samim, sebe, se, samim sebi, tako da lahko postanejo žrtve kriminalnih ali terorističnih skupin, to vsekakor ni dobro. Dejansko na ta način potiskamo ljudi v roke kriminalnih združb. Naše vlade tukaj preprosto niso bile, uh, niso bile dovolj dejavne. Hvala lepa, Ana. Morda bi lahko govorniki povedali nekaj več o tem, kako ocenjujejo razsežnost tega problema in kakšne bi lahko bile rešitve? Na katerih ravnih lahko, lahko ponujate rešitve? Recimo ta enota za napotitve. Kako ocenjujete razsežnost tega problema? In podobno velja za Google, za RAN. poslanci nimamo pregleda na trasežnost tega problema. Zanima me, če lahko tukaj podate kakšno oceno. Na ta način bi imeli vsaj neko, nek boljši pregled na celotno zadevo. Gospod Lopes Aguilar. Hvala, gospod predsedujoči. Dve konkretni vprašanje. Najprej gospe Britani Smith. Vi ste rekli, da ima Google ustrezne varnostne ukrepe za zagotavljanje varnosti. Zanima me, kaj menite, kakšna je tukaj dodana urednost na evropski ravni? Ko govorimo o razsežnosti tega problema na spletu, potem uh, pogosto govorimo o teh spletnih gigantih, tako imenovanih. Številka ena je seveda Google. Torej, če naletite vi na primere širjenja sovraštva preko nekega spletnega orodja, lahko vi, eh, kako lahko vi ukrepate v takšnih primerih? Zanima me, kakšna je po vašem mnenju ta dodana vrednost? ki bi jo lahko prinesel odziv instituciji, odziv na evropski ravni. Ali je ta problem možno rešiti na nacionalni ravni oziroma ali je potreben nek evropski izziv? Ali bi to praktično gledano kaj pomenilo, če bi se na evropski ravni s tem problemom skušali soočiti? In gospod Ricman, na vas imam naslednje vprašanje. govorili ste tudi o spodbujanju k, k hudem nasilju na spletu, recimo džihadizem, terorizem, ampak na internetu imamo tudi blaže nasilje. Torej, ne govorim samo o sovražnem govoru, govorim recimo o uh, tem tako imenovanem milem nasilju v recimo svetu športa eh, vedno več nasilja tukaj opažamo. Obstajajo recimo klubi eh, podpornikov, ki so zelo nasilni. Eh, recimo te skupine se med seboj bojujejo, se sovražijo, to vidimo že med podporniki recimo šolskih klubov v športu. Kako bi analizirali ta problem? Torej, kako je, ta kako je to manj intenzivno nasilje povezano z bolj intenzivnim nasiljem? Gospa Sipel. Hvala. Dobro se mi zdi, da različni akteri sodelujejo v boju proti ekstremizmu in sovražnemu govoru. Bi pa vprašala tri stvari. Gospa Šmit iz Google. Če sem prav razumela, iščete spletne strani poznanih terorističnih organizacij. Tako da tukaj se zastavlja vprašanje, kdo vam daje informacije o teh organizacijah in posameznikih. In pa drugič, če sem prav razumela, te strani tudi blokirate. Morda sem, uh, sem razumela napačno, ampak če sem razumela prav, me zanima, zakaj blokirate te strani, zakaj jih preprosto ne izbrišete. In potem uh, v nekem drugem kontekstu ste omenili svoje politike, čeprav delujete tudi na načine, ki niso v skladu s vašimi lastnimi politikami. Ali bi lahko onkraj terorizma lahko uh, podali primere vaših politik, kaj torej počnete. Jaz bi si želela, da bi nezakonito vsebino spleta kar izbrisali. Ne želim pa, da bi brisali zadeve, ki morda niso lepe, prijetne, ampak niso pa nezakonite. Tukaj pač eh, potrebujemo določeno stopnjo demokratičnega in javnega nadzora. In pa še vprašanje za gospoda Ricmana. Če sem prav razumela, se vam pri boju proti sovražnemu govoru in pa preprečevanju radikalizacije zdi pomembno, da se najprej uh, naučimo, kako spoštovati drug drugega. Prenajprej torej bi morali prisluhniti ljudem, tudi če nam ni vedno všeč to, kar imajo zapovedati in potem moramo razmisliti o tem, odkot je to prišlo. Mislim, da je, obstaja povezava med tem, kaj lahko počnemo v šolah, kaj lahko počnemo na družabnih medijih, ko govorimo o protiuteževanju. In pa še vprašanje za gospo Šarme. Vi ste omenili nekaj primerov. širjenja terorizma. Ali je to res, da bi lahko, če pogledam, te spletne strani bila zaradi tega kaznovana? Za nekatere mlade ljudi je pač tako, da so radovedni in želijo pogledati te uh, takšne primere spletnih strani. Eh, že sedaj imamo nekaj primerov ljudi, ki so bili zaradi tega obsojeni, čeprav niso terorizmi, eh, teroristi. Tako da tukaj že moramo eh, biti previdni. Hvala lepa, že radite prije naslednji. Merci, prezident. Najlepša hvala. Gospod predsednik, tako kot gospa Cipel bi želel podobno spregovoriti o vprašanju, ki je zelo težavno treba zagotoviti ustrezno ravnovesje med spoštovanjem temeljnih pravic in soboščin in pa varnostjo ter preprečevanjem tovrstnih terorističnih dejanj. Obžalujem odhod komisije, razen če se ne motim ali morda tukaj še kakšno od predstavnikov. Gre namreč za vprašanje, ki je zelo pomembno, tudi komisar je bil z nami tukaj, da komisar je bil z nami, pa nas je moral zapustiti. Si bom popazljivo to zapisoval v žerar in sporočil to komisarju Kingu. Um, Bomo na koncu posredovali vse dodatne komentarje komisarja, seveda. Nekaj vprašanj imam za gospod Šarmej glede tega, kar je povedala v svoji predstavitvi. Če sem prav razumel, je večinoma kritizirala to, kar se trenutno dogaja skladno s posebno francosko zakonodajo, glede zaprtja računov in umika spletnih osebin ter blokiranja. Prebral sem tudi statistiko med februarjem in avgustom 2016. Toliko računov Twitterja je bilo zaprtih. Ali res menite, da je prišlo do sodne odločbe glede teh 230 tisočih računov? Ste želeli to povedati? Ne, dobro. Pravite, da je koncept kriminalizacije nekaj, kar je treba spodbijati. Kriminalizacija je dostopena do spornih strani nekaj, kar je treba spodbijati. S tem se strinjam. Ponekod so predvidene tudi kazni za posameznike, ki obiskujejo pedofilske pornografske strani, na ta način pravzaprav opredeljujemo take osebe, ki bi jih bilo možno sumiti, vendar pa mislim, da od vseh teh oseb nikoliko ni bil opredeljen nekdo, ki bi ga bilo treba obsoditi. Ali mislite, da to ni primerljivo tudi z bojem proti terorizmu? Navezal bi se tudi na to, ko ste govorili o upravičevanju obstoja nekaterih terorističnih strani. Obstoj ukrepov ki jih zagovarjamo, ki si jih želimo, pravite, da so arbitrarni in bodo vodili do žrtev terorizma. Kaj pa dejanske žrtve terorizma? Ko bomo imeli na voljo mehanizme, s katerimi bomo lahko preprečili nekaterim osebam, da bodo od besed prišli k dejanjem, mislim, da bo šlo za modro potezo. In na ta način ne bomo posegali v svoboščini posameznika vsi tisti, ki jih bomo po krivici obsodili ali pa osumili, bodo vedno imeli možnost, da se zagovarjajo in jih bo mogoče tudi opravičiti pred sodiščem. In veliko primerov in zadeve, koliko jaz vem, je bilo obsojenih po pravici na legitimen način, ne pa primerov, ki bi bili obsojeni po krivici. Govorili ste tudi o radikalizaciji na spletu in pa o ponudnikih spletnih vsebin. Moje osebne izkušnje v povezavi s tem so take, da ponudniki pravzaprav ne jemljajo zelo resno vprašanje terorističnih vsebin. Šele potem, ko jih opozorimo na to, se zavedajo tega, da je to pomembno vprašanje in morali smo izvajati določen pritisk na njih. Če imam kakšen očitek glede komisije in ponudnikov spletnih storitev, je to, da jih moramo na nekatere stvari opozarjati. Nekatere stvari bi morali biti očitne. Nekateri državljani seveda spoštujejo vse pravice. seveda delujejo popolnoma v redu, ampak v drugih primerih bi bilo treba osebe opozarjati na napačno dejanje. Jaz se ne bojim teh forumov z sovražnim govorom, vendar pa se mi zdi zaskrbljujoče to, da ponudniki ne posegajo v smislu dobre prakse ter opozarjajo glede teh vsebin. To me moti. Ne bi se želel represivnih ukrepov, ne bi želel vseh postaviti pred sodišče, pozapreti in jim naložiti kazni in tako dalje. Se pa sprašujem, ali ne bi bilo dobro, da bi zagotovili nekakšno sodelovanje za to, da vsebine, ki so po sami naravi kriminalne, ne bi ostale javno dostopne in bi jih tako lahko tudi blokirali. To zaenkrat vse eh, z moje strani nekako sem seveda začel z nekaterimi kritičnimi besedami komisije. Hvala. Eh, Hvala, gospa Winfried. Tak, herr ordförande. Eh, och jag vill tacka, börja med att tacka för informationen. Eh, jag kan väl säga... Hvala, tudi jaz bi se najprej zahvalila za vse informacije. Uh, Dobro je, da natančno preverjate, kakšne vsebine krožijo po spletu. Če recimo nekdo 365 dni, če bi nekdo vse dni v letu vse natančno nadzoroval, potem bi bili verjetno varnejši. Ampak dobro, kako se lotiti vsega skupaj? kaj bomo naredili recimo za to, da bi se borili proti radikalizaciji v mošejah? Dobro, rekli ste, da bi lahko recimo sodelovali z eh, imami, ampak eh, mene bolj zanima, kako bi se lahko borili proti problemu radikalizacije v mošejah. In pa potem še nekaj, če bi prišlo do novega terorističnega napada, ti so postali že skoraj nekaj vsakdanjega. Eh, na švedskem imamo recimo posameznike, ki so se bojevali za islamsko državo, pa so se potem vrnili na švedsko. In ti so pravzaprav najnevarnejši, ti sploh ne moremo deradikalizirati. Zato me zanima, zakaj ne bi imeli tukaj eh, predvidenih določenih eh, strožjih sankcij. imamo dožnost, da državljane zaščitimo. Ljudi je jasno strah pred takšnimi posamezniki. Morda bi lahko te ljudi od tega odvrnili, recimo na ta način, da jim vzamemo državljanstvo ali pa da jih kaznujemo na kak hujši način. Gospa Grapini. Ehm, Najlepša hvala. Gospod predsednik, tudi jaz se zahvaljujem govornikom. To je zelo pomembna razprava. Vaše predstavitve bi bilo dobro pospremiti še z nekaterimi dodatnimi pojasnili. Pri socialnih omrežjih me zanima, kaj se zgodi v primeru kloniranja računov. To se zelo pogosto dogaja v Romuniji. Številni potem enostavno rečejo, to ni bil moj račun, to je bil klon mojega računa. In ljudje, ki delujejo sicer v dobri veri, so podvrženi takšni praksi, zlorabljajo se njihovi računi in potem se objavljajo tudi določene osebine, ki niso bile namerne. Sama sem se osebno pritožila Google, se pritoževala tudi glede nekaterih pornografskih sporočil na moji strani in Google se sploh ni odzval na to. Nekateri so povedali, da mreže katerimi upravlja Google, rekrutira tudi tiste, ki imajo težave. No, mislim, da bi se morali sredotočiti tudi na tiste, ki zlorabljajo te možnosti, da bi jih nekako povlekli iz eh, te negative, da bi poskrbeli za to, da ne bi zapadli v radikalizacijo. Stvari se začnejo že zelo zgodaj že v vrtu, že v trgovinah z igračami, je toliko nasilnih igrač, orožja in tako dalje, videoigrice, filmi, vse to lahko vodi v to, da bodo otroci in mladi začeli stopati po napačni poti. Ali bi lahko podali morda kakšno priporočilo v smislu reševanja teh socialnih težav, kako bi se pravzaprav lahko zoprstavili? zelo zverziranemu pristopu v smislu izvajanja radikalizacije in teroristične propagande. Imate kakšen konkreten predlog? Najlepša hvala. Potem bo še gospoda ti poročevalka. Hvala, gospod predsednik. Želela sem podpreti intervencijo kolega Žerarja Depreja, ki je bil zelo ostar glede te teme. Sama sem bila pravzaprav nekako šokirana zaradi intervencije predstavnice nevladne organizacije Quadrature du Net. Saj smo govorili že prej in jasno bilo, da noče podpirati nobenega ukrepa. Radikalizacija in boj proti terorizmu torej ni nikakršna cenzura. Tukaj ne gre za legitimni ali nelegitimni boj, tukaj gre za prevzemanje odgovornosti. Ne gre za to, da gre da se gremo na kakšen populizem ali demagogijo, da nekako viktimiziramo ljudi in tako dalje. Sama sem že naletela na posameznike, ki so se tako radikalizirali in moram povedati, da je situacija zelo šokantna. Če jih ne ostavimo pri besedah, mislim, da bodo slej ali prej se zatekli k dejanjem. In v veliki večini primerov, ko nismo ukrepali, so se posamezniki tudi radikalizirali preko spleta. Žal mi je, ampak ne morete obsojati na tak način z takšnimi arbitrarnimi pripombami, da gre tukaj za nekakšen barbarski pristop. Seveda moramo spoštovati pravice in svoboščine, ampak moramo začeti tudi mlade. Kot je povedal gospod Žerad eh, Depre, in ko gre za take situacije, mislim, da prav gotovo tukaj lahko povlečemo tudi paralele z pedofili, ki so dostopali do takih spletnih strani, ki smo jih lahko potem tudi profilirali rano z spletno cenzuro in pa nadzorom. Teh 135 tisoč računov na Twitterju. Mislim, da ni bilo pri tem pravzaprav nobene napake pri predlakih eh, računov. In eh, želela bi povedati še nekaj, glede na to, da z nami predstavnica Google. Čeprav žal ni predstavnikov komisije in sveta z nami, saj jih nikoli ni takrat, ko je treba. Ampak vsi amerikanski ponudniki spletnih vsebin so se že začeli nekako angažirati in prevzemati tudi določeno odgovornost v smislu kazenskih dejavnosti preko spleta. Mislim, da če se ne odzivamo, smo pravzaprav sokrivi pri potencijalnih terorističnih dejanjih in džihadizmu. Najlepša hvala. Hvala lepa. No, dovolite mi, da tudi sam nekaj povem o kvadratu Dunet. Popolnoma se strinjam za kolegico, da ti, ki pravi, da je radikalizacija grozljiva in da se moramo proti njej boriti. Zaenkrat je to res ko govorimo o radikalizaciji, zdaj avtomatično pomislimo na terorizem in na vse povezane dejavnosti, vendar pa ta izraz tak, kot je, lahko uporabimo tudi na zelo različne načine. Ima tudi več pomenov. Če enostavno rečemo radikalizacija in tega neposredno ne povežemo s terorizmom, potem to dolgoročno lahko postane tudi orodje cenzure med drugim. Zato moramo biti zelo previdni glede tega, kako bomo uporabljali to terminologijo in kakšno sliko bo to ustvarjalo. Želel sem nekaj povedati. Povabili smo predstavnike eh, Quadrature du Net, zato da predstavijo tudi perspektivo varstva temeljnih človekovih prvic. Tukaj je povedala Rašida, da je seveda eh, prav takrat, ko sovražni govor vodi v nasilje, je nek sankcijski ukrep eh, gotovo upravičen. Sicer pa moramo biti pozljivi tudi glede svobode izražanja in pravice do izražanja. Želel bi obraniti kolegico, ki je z nami in eh, zato boste imeli tudi možnost, kje lahko potegnemo to razmejitveno črto. Čez nekaj trenutkov boste že imeli priložnost, se bomo pa lotili odzivov po vrsti. Gotovo pa ste že večkrat slišali to vprašanje, kje se potegne ločnica. Najprej Britney Smith. Žal mi je, da smo vsi v tej situaciji, vendar nimamo veliko, času, a, veliko časa. Naši poslanci bodo morali zelo hitro to zdrati, je pa to zelo pomembno vprašanje. Če se boste lahko takoj lotili teh vprašanj, bi bilo zelo dobro. Brez eh, reklam za Google, prosim. Imeli smo tudi nekakšen parlamentarni žargon glede Google. -a. No, prosim vas, da se lotite kar neposredno vprašanja. Hvala. No, glede dodane vrednosti na ravni Evropske unije, morda nisem tega dobro razumela, zato prosim, da stopite v stik z mano pozneje preko e-maila ali pa z mojimi kolegi, pa se bomo pogovorili. Zamisel sodelovanja z institucijami na evropski ravni je zelo dobra in koristna, tudi v smislu izgradne mreže v državah članicah na ravni držav članic. Le toliko lahko storimo sami pri opredelitvi novih skupin uporabnikov in pri zagotavljanju podpore novim skupinam uporabnikov in to seveda lahko storimo tudi v sodelovanju s parlamentom in komisijo. Komisija je bila za nas zelo koristna pri opredeljevanju identifikacije skupin, ki jih je mogoče usposabljati, ki jih je mogoče nekako povezati. In zelo koristno za naše delo in širjenje je bilo ravno sodelovanje z institucijami. Delo želimo razširiti tudi v več jezikov, na več območij in tako dalje. In to partnerstvo je gotovo koristno. Smo pač ameriško podjetje, ali ne bo to dobra stvar ali ne, uporabljamo tudi seznam, črni seznam State Departmenta in ne gre za vprašanje tega, ali je dobro, da zbrišemo, umaknemo te spletne strani ali račune. Pravzaprav pomeni, da gotovo zbrišemo vse, kar je povezano s temi eh, računi. Ravno to se zgodi. Ne gre za to, ali bomo zbrisali le eh, e-mail ali bomo zbrisali eh, le Google Plus ali karkoli. Vse skupaj se zbriše pri določenih predeljenih uporabniških računih. Seveda pa moramo popolnoma razumeti kontekst, moramo razumeti pomisleke, kar se dogaja in tako smo lahko kar se da koristni v tem smislu. Veliko smo se pogovarjali o ekstremizmu in o terorizmu danes. Imamo pa tudi določeno politiko, ki je usmerjena v prepoved pornografije, spema, sovražnega govora, nekaterih neprimernih podob in vsebin. Vse to si lahko ogledate tudi v okviru naše spletne politike na naših stranih. Morda je to res nekaj novega za nas, bi pa želela povedati, da to jemljemo zelo resno že kar nekaj časa. Že od leta 2008 smo začeli izvajati nekakšen mehanizem za boje proti terorizmu, v tem smislu za omik računa in uh, vsebin. Želel bi vam torej zagotoviti, da že zelo dolgo to obravnavamo in prav gotovo bomo še razširili to sodelovanje. Terorizem bo gotovo še dolgo z nami in moramo razvijati tudi naš odziv. Vedno moramo biti en korak pred tem, kar se dogaja. Zato je zelo dobro, da sodelujemo eh, z vami, z ljudmi, ki so na tem govoriškem odru. In dobro je, da se odzivamo tudi tako, kot smo si zamislili tukaj na tej ravni, na ravni Evropske unije in držav članic. Če se želite ohraniti stik z nami, prosim, da to storite. Da, prav gotovo bomo sodelovali še naprej. Mislim, da moramo seveda krepiti odnose z enima največjih ponudnikov. Hvala, da ste bili z nami. Zdaj pa Stefan, znova prosim za odgovore na specifično vprašanje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Prvo vprašanje je delovanje od spodaj na vzgor in kako naj bi ukrepe usklejevali z bojem proti samim razlogom te problematike. Naj vas spomnim na cilje internetnega foruma. Gre za glavne cilje, torej omejevanje dostopa do nekaterih spletnih informacij vsebin, tudi civilna družba ne bi bila odeležena v proizvajanje drugačne naracije ali pa propagande, diskurza. Glede vprašanj, ki ste jih zastavili, toliko je platform, toliko je vsebin, splet pa nima nobenih meja. Ne moremo torej oceniti obsega nečesa, kar nima nobenih omejitev, nima nobenih meja. Težko je to. Prioritetnega pomena so naši operativni ukrepi pri specifičnih državah članicah. Nekatere operativne ukrepe podpiramo v smislu taktične in tehnične analize. Podporo povezujemo tudi z zmogljivostmi, ki jih imamo v smislu jezikovnih kompetenc in spretnosti. Treba je torej zajeti vse vsebine v izvornem jeziku, ali gre tukaj za arabski jezik, ruščeno, katerikoli drugi jezik, in potem se vsebine osredotočamo tudi na tiste osebine, ki nastajajo v neposredni časovni bližini in pokrajevni bližini napada. In osebine smo nekako povezovali z različnimi napadi, tako potem, ko so se zgodili. Prav tako primer tega tedna, osredotočali smo se na nekatere nove objave, ki grozijo Evropsko unijo specifično, V Franciji so, na primer, pozivali k posamečnim napadom in tam so bile tudi zelo priročne enostavne informacije glede tega, kako sestaviti eksplozive in eksplozivno orože. Vedno se torej povežemo z vsebino, potem pa se ogledamo tudi mrežo, ki se začne razvijati okoli ogledovanja te vsebine. Potem gremo določe, se ogledamo posameznike, ki na to še širijo naprej to vsebino. S takimi tveganji se torej soočamo. Adrian Šermi, najprej dolgo, prosim, da se osredotočite na vprašanja gospe Dati in gospoda Depre. To so seveda zelo relevantna in pogostna vprašanja, sploh v takšni razpravi, kjer sodelujejo številne različne države članice. Prosim, da se osredotočite na to. Da, hitro se bom skušala odzvati. Obžalujem, da moram ponoviti to, da seveda nasprotujemo terorizmu, to je čisto jasno. In pa da moram povdariti tudi to, da spoštovanje človekovih pravic v trenutnem kontekstu ne more biti nekaj, kar bi si razlagali na preveč lahkoten način. Navezala se bom na to, kar je povedala Rašida Zuti, ampak iz druge strani. Varstvo človekovih pravic ni nekaj neuporabnega. Obveznost nekaterih ukrepov velja v vse smeri in za vse aktere. Za našo organizacijo je varovanje človekovih pravic bistvenega pomena in naš prispevek je seveda to, da bi se izognili nepotrebni zakonodaji, ki bi lahko potencijalno nevarna v prihodnosti v smislu kršene človekovih pravic. In to je naš konkreten prispevek k splošnemu delu, ki ga je treba upraviti na tem področju. Ne bom govorila o tem, kako se boriti proti radikalizaciji, to ni moje strokovno področje, ni moj poklic. Nevarna zakonodaja pa prav gotovo da. Potem pa eh, še to, ko pravite, da nekako upravičujemo pedofilsko pornografijo kot paralelo in tako dalje. Veliko zakonov, ki so bili izglasovani glede tega, so se razširili tudi na terorizem in na številna druga vprašanja. Mislim, da moramo biti pazljivi glede javnosti in pa obsega javnega dostopa. To ni ista javnost, to ni isti obseg in ne uporabljajo se ista identična sredstva. V primeru pedopornografije je veliko manj pomislekov glede narave te vsebine, ko pa govorimo o terorističnem diskurzu, so tukaj. Uh, pravno predelitev je veliko bolj zabrisen. Ni tako jasno, ali res gre za takšno vsebino ali ne. Potem pa še blokiranje eh, računov Twitter. Očitno je bilo treba nekako prilagoditi sodno obravnavo teh 235 tisoč eh, primerov zaprtja. Prišlo je tudi do številnih napak in dogajalo se tudi to, da se je nekatere račune podvajalo, klonirano in 15krat uh, eh, se je predvajal isti video. Zdaj pa še nekaj o teh napakah. Nekateri znameniti novinari, ki so specializirani za džihadizem, so imeli pogosto blokiran eh, račun na Facebooku, zaradi tega, ker so se že znašli v okviru teh opredelitev. Potem pa še glede vprašanja žrtva ali pa naše naivnosti. Vsak dan skušamo oblikovati odziv v sodelovanju s strokovnjaki na terorizem in na radikalizacijo. Sodelujemo pa tudi z francoskim združenjem žrtev terorizma. In tudi ta organizacija je bila pravzaprav tarča blokiranja strani francoskih pristojnih organov. Mislim, da to ni bilo le nekoristno, ampak pravzaprav nevarno za celotno francosko družbo. In tudi strokovnjaki za terorizem zelo pogosto pravijo, kako nekoristno je pravzaprav delati na blokiranju nekaterih spletnih strani vsaj na tak način. To ni torej najboljši pristop v smislu boja proti terorizmu. Potem pa že to, kar je povedal predstavnik Rana, moramo delati na tistih temeljnih razlogih ni dobro, da ukrepamo z nekimi kratkoročnimi in neočinkovitimi odzivi. Splet je gotovo kanal za radikalizacijo, vendar pa so razlogi za radikalizacijo veliko bolj zakorenjeni v realnost. In mislim, da bi morali zdaj res vsi delati bolj na tem. Ne moramo pa reči, da je družabni in družbeni model v tej obliki tveganje samo po sebi. Najlepša hvala, Aleksandr. Nekaj vprašanj je bilo. Da, najlepša hvala. Gospa Gumeš, glede vloge družin. Družine so lahko bistvenega pomena pri preprečevanju radikalizacije, pri deradikalizaciji, včasih pa so tudi del razlogov za radikalizacijo. Seveda je vse odvisno od posameznega vidika, gledišča. Cenim a, eh, vaš pristop, treba se osredotočiti seveda na celotno družino, brate, sestre, matere, očete in tako dalje. Vloga vlade pa je naslednja. Ne bi smeli posegati v vsebino sporočil, moramo biti kredibilni. Če želimo nekoga, ki bo opredeljeval teroristične vsebine, oziroma ne smemo preprečiti nekomu, da bi imel dostop do terorističnih vsebin, um, bi pa morali nekako vzgajati pravilno distanco do tega. Nimam težave z obsegom, ampak imam težave z vedno večjo rastjo te problematike, vedno večje polarizacije, vedno več je skrajne desnice v smislu odzivanja, odziv na levici je, bila, je bil zelo šibek in potrebovali bi nekaj več zbranosti, ravno zaradi tega, ker se desnica jača. Skrajna desnica, na primer, svojemu občinstvu in skupnostim pregovarja, da bodo muslimani prevzeli našo družbo, salfisti pa na to govorijo svojim ljudem, da jih bo družba izrinila. Vsak uporablja svojo propagando in tukaj gre za nekakšen konflikt. Radikalizacija je prisotna povsod in obstaja tudi medsebojno napajanje v smislu radikalizacije med različnimi skupnostmi in to je ta država. Gospod Cipol je obzorila, da splošno preprečevanje v šolah je pomembno, absolutno to sem že povedal. Tudi priročnik za učitelje je zelo pomemben, ti se srečujejo z zelo težavnimi situacijami v šolah, včasih dobijo podporo, včasih ta podpora ni zelo praktična. Več je treba torej storiti v smislu splošnega preprečevanja. Gospod Depre je. Poudarjam tudi to, kar nekateri drugi kakšen veliki izziv je iskati ravnovesje med eh, svobodo in varnostjo. Nekatere tehnične rešitve sicer odpravljajo del te problematike, da ne zasledujemo posameznega računa, ampak nekako preganjamo le vsebino. Nek projekt je usmerjen le v izbris nekatere vsebine in podob, ki so ekstremno nasilne. Vlada in civilne družbe se mora torej sredotočiti na tisti eden odstotek najhujših vsebin, ki jih je treba omejiti. In tukaj obstaja tudi nekatere tehnične rešitve za to, da lahko neposredno umikamo takšne vsebine. Ne gre toliko za sivo območje, ampak gre za res temno, temno ali pa celo črno območje. Želel bi vas torej opozoriti na nekatere eh, tehnične možnosti, naprimer iz projekta za boj proti ekstremizmu. Najlepša hvala, zahvaljujem se vsem govornikom za te kakovostne predstavitve Google potem enoti IRU Aleksandru, gospe Šarme. Veseli me, da je z nami zdaj še nekoliko več poslancov. Ta razprava je res kakovostna in si zasluži nekoliko večje občinstvo. Relativno pozno je, zato predlagam, da takoj zamenjamo ekipo na govorniškem modru. Hvala. Medtem, ko čakamo na menjavo, mi dovolite, da predstavim naslednje govorce, zato da prihranimo nekaj časa. Velik del poročila Rašide Dati je bil osredotočen tudi na boj proti radikalizaciji v zaporih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 se naši gosti posedejo, bom predstavil prvo govornico, to je Joana Newkirk, ki je predstavnica urada predsednika Eurojusta. Zanimivo bo prisluhniti nekaterim nacionalnim izkušnjam in pa najboljšim praksam, ki jih je Eurojust opredelil v različnih državah članicah znotraj pravosodnega sistema. Najprej se bomo torej osredotočili na ta sodni del. Kolegi in kolegice, prosil bi vam, da če zapuščate ta prostor, to storite čim bolj tiho. Lahko začnete, gospa Fanjukerk. Izvolite. Dober dan. Najlepša hvala za to, da ste povabili Eurojust na ta pomemben dogodek. Za sami bom z veseljem spregovorila o izkušnjah Eurojusta. Our guests are chatting, I'm sorry, and phones are going off. But the... No, vsi še krmljajo, telefoni zvonijo. Usually... Mislim, da je to telefon gospoda Depre. Ponovadi stvari niso tako kaotične. Prosim, začnite še enkrat. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Lepo se vam zahvaljujem za povabilo, da ste Eurovest povabili na to razpravo, tako da se lahko pogovorimo o pravosodni razsežnosti in vlogi pravosodja v boju proti ekstremizmu, radikalizaciji in rekrutiranju za teroristične dejavnosti. Eurojust je ravno kaj dobil okrepljeno vlogo za resolucijo Evropskega parlamenta. Zato smo zelo hvaležni. V resoluciji Evropskega parlamenta se poudarja pomen večjega pravosodnega zatorovanja med vsemi državami članicami in Eurojustom. Obenem se podare tudi, kako pomembna je izmenjava informacij na ravni pravosodja v smislu boja proti terorizmu in radikalizaciji. Hvaležni smo za to, da pozivate za razširjena sredstva za Eurojust in da Evropski parlament podpira tudi razširitev zmogljivosti Eurojusta za naslednje leto. Število primerov, s katerimi se ukvarjamo, se povečuje. 54 napotenih terorističnih primerov je bilo letos v primerjavi z 14. leta 2014. In te številke še ne kažejo cele kompleksnosti terorističnih zadev, ki se znajdejo pri nas. Srečujemo se s številnimi praktičnimi in pravnimi ovirami na ravni državo članic in Eurojust pomaga tudi pri večjem usklajevanju izmenjave informacij, pri pravosodnem sodelovanju, pri reševanju nekaterih ovir, pri preiskavah, pri pridobivanju nalogov za preiskave, pri vzpostavljanju pravosodnih kontaktov, pa tudi z skupnimi akcijami, ki jih usklajuje Središče za koordinacije koordinacijo Eurojusta. Tudi to je omenjeno v resoluciji Evropskega parlamenta. To poročilo prihaja pravi čas in smo ga tudi potrebovali. Kar zadeva izmenjavo informacij na ravni pravosodnega sodelovanja, se najverjetneje zavedate, da od leta 2005 Eurojust lahko zbira vse informacije o preiskavah, pregonu in primerih obsodb za teroristična kazniva dejanja. Vzpostavljajo se tudi vse povezave med zadevami in pa odzivi. Vse informacije se posredujejo na Euronst in vedno več je tudi izmenjave informacij znotraj našega sistema. Leta 2014 smo prejeli le 30 takih obvestil o sodnem pregonu, letos pa smo prejeli že več kot 100 takih prijav. In govorimo o številu obtožb. Na Eurojustu torej imamo pregled nad tem, kaj se dogaja od začetka, torej od suma do obsodbe. Prav tako vemo, kakšne so izrašene sankcije in kazni v, v primeru terorističnih zadev. Novembra 2015 je svet pooblastil Eurojust, da še bolj razišče prakse obsojanja v državah članicah, zato da bi lahko ugotovili, ali se uporabljajo tudi alternative zaporni kazni. Ali sodišče izreka tudi takšne kazni. Kaj se zgodi v nekaterih primerih? Ali se izvaja nekakšno smerjena deradikalizacija boja proti ekstremizmu in ali to deluje. In evro je v tem smislu prispeva tudi k oblikovanju kazenske politike zoper tujim borcem. To počnemo na Eurojustu, ogledujemo si obsodbe primere. In v zadnjem času opažamo, da obstajajo določene alternative zaporni kazni in vedno več jih izrekajo na sodiščih. Pred nekaj leti je obstajala le zaporna kazen. Zdaj pa vidimo tudi nekakšne nove težnje, trende na sodiščih, da tudi kar ne pride le do zaporne kazni. V sodnih odločbah je specifično navedeno, naprimer, kakšen program deradikalizacije mora prestati obsojenec. In vidimo, da sodišče tudi zelo specifično izredno navaja, kaj je cilj takega programa. Ne gre le za spremembo nasilnega vedenja. Sodišča pogosto pravijo tudi, da si želijo, da bi se s tem programom naslo ili tudi na ideologijo, na versko prepričanje in tako dalje, da se obsojeni morajo pogovoriti o napačni razlagi islama, naprimer, napačnem tolmačenju. nekaterih verskih premis. Prav tako smo se pogovarjali z nacionalnimi kontaktnimi točkami Eurojusta. Več kot deset let nazaj se je te uradnike za zvezo imenovalo v državah članicah in ukvarjajo se z kompleksnimi terorističnimi zadevami v državah članicah, članicah, redno sodelujejo z Eurojustom in izmenjujejo informacije glede operacije, glede najboljše prakse, glede problemov, ki obstajajo na sodiščih. Tudi kakšni trendi so. od leta 2014 se torej pogovarjamo o zelo pomembnih vprašanjih. Med tem je gotovo deradikalizacija. In kaj smo ugotovili? Pravni koncept tega, kaj pomeni deradikalizacija, ali je mogoče tak program izvajati, ali zakonodaja to dopušča. No, glede na to, da v nekaterih državah članicah to ni pravni pojem, tudi v sodnih odločbah ne vidimo govora o tem, da bi šlo tukaj za državo povezano z radikalizacijo. In tudi težko je razlikovati med radikalizacijo in nekaterimi drugimi pojmi. Razmišljali smo tudi o tem, ali sodišče dovoljuje alternativne kazni poleg zaporne kazni. V nekaterih državah šancah to ni mogoče. Je predvidena le zaporna kazen. Ogledamo se tudi, v katerih fazah sodnih postopkov se sodišče ali pa toživstvo lahko odloči za izvedbo in uporabo ukrepov usmerjenih v deradikalizacijo. Ali je mogoče preusmeriti obtoženo ali pa osumljeno osebo od končne obtožbe in pod katerimi pogoji bi deradikalizacija postala nekakšen ukrep, ki se ga izvede. Prav tako smo razmišljali o specifični obravnavi mladoletnih otrok, žensk. Preučili smo nekaj obtožb na Eurojustu in pročili tudi trendne potovanja žensk v Sirijo, ki podpirajo tuje borce. No, razlaganje takih primerov je bilo v državah čancah različno, v nekaterih primerih je prišlo do obsodbe, v drugih pa do oprostitve. Prav tako si ogledujemo orodja izpeljana iz ocene tvegan, sodni organi se morajo odločiti ne le na osnovi zagrešenega kaznivega dejanja, ampak tudi na osnovi tvegan, ki jih predstavlja obtuženim. V državah članicah se pogosto klasificira storilce kaznivih dejanj na tiste, ki predstavljajo nizko tveganje, srednje tveganje ali pa visoko tveganje. In če želimo ustrezno predeliti te vegane, moramo zagotoviti tesno sodelovanje z obveščevalnimi organi in policijskimi organi, socialnimi službami, pravosodnimi organi in tako dalje. Prav tako je eden od ciljev Eurojusta, da tesno sodeluje z Centrom za boj proti terorizmu. To je ena od prioritetov na Euroinstitutu trenutno razmišljamo o tem, katere ukrepe bi morali zagotoviti za to, da bi lahko izmenjavali informacije z Evropskim centrom za boj proti terorizmu. Veseli nas, da bo organizirana tudi razprava o povratnikih na svetu. To gotovo kaže na pomembno vlogo Euroinstituta na tem področju. S tem bom zaključil svojo predstavitev in z veseljem odgovarjal na vaše vprašanje. Najlepša hvala. Upam, da bodo nekatera vprašanja. To je zelo pomembna problematika, velike razlike med državami članicami, med pravosodnimi sistemi, tudi razlaganje samega koncepta tujega borca in vse to vodi tudi v različne obsodbe, alternativne rešitve, oprostitve in tako dalje. Hvala za analizo, zdaj pa Stefan Nils, številni ste gotovo že slišali, Stefan Nilsen, številni ste že slišali za arhuški projekt iz seveda mesta Arhus na Danskem. In Stefan Nilsen dela za policijski urad v vzhodnem Jutlandu. Gre za enoto za deradikalizacijo mladih. Uh, torej še enkrat hvala za vašo prisotnost in hvala že vnaprej za to predstavitev. Ja, hvala lepa za povabilo. Zdaj bomo nekako pogledali na zgodbo z druge ravni na terenu. Ko smo začeli z delom leta 2007, smo začeli delati na ravni naše državne policije, na enoti za preprečevanja radikalizacije. In tako smo videli, da lahko vse sisteme, vso zakonodajo, ki jo imamo, vse možnosti, ki jih imamo za izmenjavo informacij v okolju več agencije, mi da vse to lahko eh, uporabimo v kontekstu preprečevanja kaznivih dejanj. Ni bilo treba iznajti nobenega novega sistema, odkrivati tople vode. Če vam dam nekakšen upogled v velikost oziroma obseg našega dela, V našem policijskem okrožju imamo 550 tisoč prebivalcev. Občina Orhus, ki je največja občina na vzhodnem Jutlandu, ima prebivalstv, število prebivalstva 330 tisoč, smo drugo največje mesto na Danskem in imamo tudi največjo mm, stopnjo getoizacije. Približno 400 poročil v zadnjih eh, štirih letih, primarno gre za islamistično in eh, desničarsko radikalizacijo, le dva primera. Levičarska radikalizacija v levica in desnica se nekako napajata ena od druge in levičarska radikalizacija ni bilo v zadnjih eh, letih. Večino primerov smo rešili s svetovanjem, predvsem gre za strokovno svetovanje in pomoč, uporabljamo obstoječ sistem socialne službe in eh, policijski sistem kot eh, glavno orodje za zgodnje preprečevanje. 28 oseb smo vključili v program mentorstva, ki smo ga tudi testirali v kontekstu programa Erasmus leta 2008-2009, če se ne motim. In to je zdaj že običajna praksa. No in 9 oseb imamo trenutno v programu mentorstva. Gredeva sirske prostovoljce. 36 oseb je od decembra 2012 do danes eh, odpotovalo v Sirijo. 8 naj bi, bil, naj bi jih bilo ubitih, 18 jih je vrnilo, 10 jih je še vedno v Siriji ali Iraku, vsaj predpostavljamo. Gre za danske državljane z zelo raznolikimi etničnimi koreninami. In eh, obenem so zraven tudi štiri konvertiti, če to koga morda tudi zanima. No, gre za nov izziv, vse večji izziv. ISIS se umika, vse več ljudi se vrača. 12 ljudi je bilo pred šestimi meseci v Siriji, šest eh, ubitih, zdaj jih je vse več ubitih, tako da imamo opravka z eh, njihovimi družinami, eh, materami, tako da imamo seveda veliko dela z njimi, tako z vidika socialnih služb in tudi z vidika preprečevanja radikalizacije znotraj družin, torej m, mm, radikalizacije bratov in sestr teh posameznikov. Torej, arhoški model temelji na tem trikotniku preventive. Velik del ciljne skupine se na nek, nek način obravnava sam približno polovica jih potrebuje pomoč in zelo majhen del potrebuje neko posebno intervencijo. Torej, veliko stvari smo upravili z namenom opolnomočenja in krepitve. Odpornosti proti radikalizaciji v šolah, v izobraževalnih ustanovah, imeli smo veliko eh, eh, delavnic o zaveščanju z, z temi delavci v socialnem in izobraževalnem sistemu, ki mora vedeti, kam poklicati, kje poiskati pomoč. Vse to eh, zastodujoč cilj uporabe obstoječega sistema. Imamo seminarije za strokovnjake, javne dogodke, delavnice, eh, prav tako imamo eh, številne dogodke v skupnostih. Torej, predvsem uporabljamo socialne službe, ampak infotočka, informacijska hiša nekako, to je ideja, ki smo jo pobrali iz amsterdamskega projekta in ta infohiša prejme informacije, informacije lahko posreduje naprej, se lahko zateče k mentorstvu, k mreži družin, eh, k delu v skupinah za samo pomoč, vse to podkrepljeno z interakcijo z socialnimi službami. Opravljamo eh, posebne screeninge, torej na kakšne preglede ocene tvegan in potem imamo tudi program Exit in pa sirski program, torej za tiste, ki jih je aktivno potrebno deradikalizirati. Torej izhajamo iz načela, da eh, mehkejši, ko je cilj, torej manjša, niže, ko je stopna radikalizacije, eh, bolj eh, delamo v tej smeri pri tistih najbolj zagrizenih pa vsega, ubiramo isti pristop, kot ga imamo pri eh, umiku ljudi iz organiziranega kriminala, kajti njihova razmišljanja so že zelo binarna, tako da jih je treba umakniti iz okolja. No in potem so tu še eksterne oblike sodelovanja, imamo nacionalno eh, posebno linijo, s Kopenhagnom imamo eh, tudi posebno skupino za online radikalizacijo in radikalizacijo znotraj družin. Eh, podpiramo vse poskuse spodbojanja deradikalizacije preko spleta, ampak ugotavljamo, da je radikalizacija, nasilni ekstremizem nekaj, k čemu ljudje spodbujajo ljudi. Tako da mi se vse čas osredotočimo na to, da gre za odnose med ljudmi in online platforme so zgolj inštrumenti za to, ne, ne nujno vzroki. In eh, veliko se ukvarjamo z radikalizacijo znotraj družin. Imamo kar nekaj primerov, kjer so ljudi v družinah eh, vzgojili v moče Hedine in eh, tudi z Arhoško univerzo eh, sodelujemo z Dansko obveščevalno službo PET eh, in tudi z Kopenhavnsko policijo, ki se sooča z istimi problemi, sodelujemo v mreži RAN in pa v mreži Strong Cities. Zdaj, v praksi, kar zadeva naše delo na terenu, na ulici, ta informacijska točka, informacijska hiša, InfoHaus, tam izvajamo obiske, skrininge, ocene tvegan, sodelujemo z šolami, policijo, zapori, socialno službo, eh, mladinskimi klubi, nevladimi organizacijami, deloci na terenu, na ulicah, eh, družine so ključni element te mreže. No in ko smo si prizadevali za to, da ustavimo odtok ljudi v Sirijo, smo imeli tudi dialog z lokalno salafistično mošejo in obeno smo vzpostavili tudi mrežo, družinsko mrežo, torej sorodnikov, tistih, ki so odšli v Sirijo. In ta mreža je dejansko dala staršem mrežo moč za to, da so šli v Mošejo in da so tam spremenili svoje stališče glede podpore ISIS-u kot eh, izraz nekega osebnega džihada. To je stranski učinek, ki ga niti nismo pričakovali. Mi smo samo poskušali tem ljudem pomagati. In eh, družine so dejansko tu ključnega pomena pri našem delu. No, ta infohiša se lahko nastavni tudi na povesebno namensko skupino, imamo tudi usmerjevalno eh, skupino direktorja policije in eh, še dveh oseb. No, uporabljamo torej svetovanje, mentorstvo, socialne službe, program Exit, prav tako pa sodelujemo na ad hoc ravni z lokalnim centrom za psihiatrično pomoč. Gre za centr za posttraumatski eh, stres in eh, transkulturno psihiatrijo, karkoli to že pomeni, ampak stvar funkcionira. No in v teh desetih letih našega dela ugotavljamo, da mora biti intervencija horizontalna, to ne more početi policija sama, ne more početi socialna služba sama. Eh, vsaka plat ima svoje prednosti. Policija je odlična pri oceni tveganja, pri oceni nevarnosti ljudi, socialne službe pa so odlični pri tem, kar oni počno, pri pomoči pri reintegraciji, po ponovnem, pri ponovnem vključevanju ljudi v družbo. Prav tako je treba biti zelo fleksibilen in eh, treba je ob enem obravnavati ljudi, ki so izpostavljeni možnosti radikalizacije, tistim, ki so že radikalizirani, tistim, ki so že nasilno eh, nasilni ekstremisti in treba je tudi obravnavati ljudi, ki so že bili obsojeni terorizma. In uh, hočeš, nočeš, vse to poteka prostovoljno, nikogar nimamo, ki bi moral biti, naprimer, kot po, v, pogoj za pogojni izpust sodelovati v tem programu. No, mi sebe vidimo nekako takole v kontekstu preprečevanja radikalizacije in nasilnega ekstremizma. Sodelujemo z obveščevalno službo z potem zbirno obveščevalnih podatkov, eh, pregon in odvračanje, to delamo v okviru policijskih okrožij, in potem preventiva, policija, nacionalne in lokalne oblasti, civilna družba. In tu nas pogosto kritizirajo, če že smo mi alternativa nekemu kaznovanju, ampak mi se ne vidimo kot eh, kaj takšne, ampak se vidimo kot eh, tisti, ti tretji stebr, ki je ključen pri holističnem pristopu pri preprečevanju radikalizacije. Hvala lepa, gospod Nilsen, hvala lepa tudi za to, da ste prišli sem. Mislim, da je zelo pomembno, da smo spoznali ta projekt. No, ob te priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki ste ostali tu tako pozno, kajti mislim, da je kakovost teh predstavitev res eh, odlična. Tako da hvala še enkrat, ker ste ostali tu. Ja, tudi gospod eh, De Kerkov je podal nek eh, zaključek na koncu. In tudi vam hvala za vašo prekosotno, gospod De Kerkov, tudi boste podali zaključek. Eh, torej, še enega govornika imamo, in sicer Robert Orel, tudi iz organizacije RAN, oziroma mreže RAN, ki bo predvsem spregovoril o tem, kako ljudi odstrani iz radikaliziranih okolij eh, in radikaliziranega razmišljanja v mainstream družbo. Hvala lepa. Hvala za povabilo. V veliko veselje mi je, da sem lahko danes tu z vami. Moje ime je Robert Turel, sem eh, praktik na terenu in ljudem pomagam opustiti nasilni ekstremizem. Približno 13 let že sodelujem z nevladno organizacijo Exit Švedska, ki pomaga in podpira ljudem, ki želijo zapustiti neonacistične skupine in organizirane kriminalne združbe. Tu želim predstaviti naše sodelovanje z RAN-om, z delovno skupino RAN Exit konkretno. Namen eh, RAN Exita je, da najdemo praktike v EU, ki že delajo ali so zainteresirani za delo na tem področju. Eh, in to je kar veliki ziv, ker to pomeni, da so to praktiki, ki se želijo ukvarjati z nasilnimi ekstremisti in že to je samo po sebi zelo nenavadno. Poglejmo najprej nekaj trendov in izzivov. V zadnjih petih letih smo prečesali Evropo in imeli smo sestanke v vrsti držav članic in eh, povabili praktike iz praktično vseh držav članic, da jim prisluhnemo pri njihovih eh, praksah, priporočilih, eh, izzivih. In poskušali smo ugotoviti, kaj so ključni elementi na tem področju. Eden ključnih izzivov je, da je tu delaš ne le kot praktik na terenu, v neki mali nevladni organizaciji na terenu, ampak da se vse to naveže na raven družbe. Kajti tam je potrebno zadevo izvajati, s tem je treba zadevo eh, povezati. In eh, tudi pročiti, kako zainteresirana je družba pri tem, da eh, dobi povrnjene nazaj ljudi iz ekstremističnih skupin. Včasih gre za desničarske, včasih za levičarske ekstremistične organizacije. To je res eh, veliki ziv. Prej smo omenjali trijende in vidimo, da zdaj, ko se razmere spreminjajo v Iraku in v Siriji, bo vse več povratnikov in vprašanje je, kako se lotiti teh posameznikov, kako ovrednotiti njihovo motivacijo za to, da se spremenijo ali da se ne. Uh, več eh, ljudi potrebujemo, ki bo dejansko sodelovalo s posamezniki v teh skupinah. Prav tako pa imamo zelo jasno zahtevo po kakovosti, kajti če ne vemo, kaj počnemo, lahko povzročimo kar nekaj škode v smislu učinka takšnih intervencij. In mislim, da je potrebno tudi bolj gledati na izid. Mislim, da je pomenilo, da eh, nekoliko bolj gledamo na to vrstne eh, programe. To torej so tisti izzivi, s katerimi se soočamo že zadnjih nekaj let v Evropi. Dovolite, da se sedaj lotim nekaj ključnih načel, s katerimi imamo opravka, ko gre za to vrstno, to vrstno delo. In zdi se, da je to nekaj, kar je kar raširno med praktiki v EU. Čeprav se zdi, da imamo uh, različne metodologije, pa je pot za vstop v to vrstne skupine kar podobna. Uh, to velja tudi za uh, podporo, ki ste jo deležni, ko zapustite uh, takšne skupine. Dejstvo je, da je največji izziv povezati se s posamezniki, ki potrebujejo pomoč. Dejstvo je, da nam ti ne zaupajo. In eden drugih ključnih vidikov je lastništvo nad procesom. In eh, če želimo, da bo to uh, uspešno, morajo naši klijenti, naše stranke v tem procesu nekako imeti lastništvo nad eh, tem projektom. Ne moremo samo pač upati, da bodo na koncu uspešno zaključili eh, ta proces, ampak jih je potrebno aktivno vključevati v, v ta sistem. Ključni element tu je element zaupanja, to ni nobeno presenečenje za tiste, ki delajo na področju psihoterapije, socialnega dela in podobno. Gre torej za spreminjanje perspektive ljudi, kolega Aleksandar je prej govoril o vredostojnosti, kredibilnosti, tudi to je tesno povezano z zaupanjem. Če želite s kom eh, navezati zaupan odnos, potem je pomembna verodostojnost, kredibilnost. In prav tako je potrebno delo utemeljiti na jasni analizi tega, v kakšni situaciji smo, kakšne primere imamo pred seboj. Zelo drugačno bi bilo to za nekoga, ki je mlad, ki je šele vstopil uh, Eh, ali pa nekdo, ki je starejši od 40, ki ima družino, ki želi zapustiti ta svet. Tako da je potrebna je zelo natančna analiza specifične situacije, v kateri ta oseba eh, je. Potem je tu seveda zelo stroga potreba po zaupnosti. Nasilni ekstremisti so zelo paranoidni, ne zaupajo eh, nikomor izven svojega okolja in vsekakor ne zaupajo tistim, ki naj bi jim pomagali to okolje zapustiti. Tako da je treba veliko delati na zaupanju, na tem, da se ne razkrije informacije o tem, kdo je v programu, da se jih ne razkrije medijem, če tega ne želijo storiti tudi sami. Tako da je pomembno, da smo glede tega zelo, zelo strogi, kajti to je pomembno sporočilo tudi drugim, glede tega, kakšno delo sploh izvajamo pravi, ali informacije ohajajo ali ne. In vse to omogoča vzpostavitev nekega varnega okolja, kjer so spremembe možne. Nekdo, ki se želi vrniti iz eh, okolja nasilnega ekstremizma v običajno družbo, za nje je to zelo dolga pot, zelo utrujajoča pot, zelo drugačna atmosfera vlada v eh, družbi kot v teh skupinah. Torej ustvariti neko uh, varno okolje, kjer lahko svoje zamisli mm, na nek način preskušaš, je nekaj, kar zahteva zelo posebno okolje. Potem je tudi tu vprašanje tistih, ki delamo na tem področju. Običajno so to strokovnjaki, terapeuti, eh, psihiatri ali pa nekdanje pripadnike teh skupin, ki imajo sami izkušnjo z opuščanjem nasilnega ekstremizma, tudi eh, njihove izkušnje se potem lahko na konstruktiven način uporabi za pomoč drugim. Ti uh, nekdanje pripadniki teh skupin pa seveda tudi potrebujejo uh, pomoč in podporo strokovnjakov pri njihovem delu. Torej, če se vrnem k eni od prejšnjih razprav oziroma vprašanj iz prejšnjega panela, se pravi, kaj uporabljamo pri delu ali se torej osedem z nekom in se pogovarjamo o ideologiji in ga prepričujem v nasprotno in mu razlagam, da nima prav. Ne, običajno ne. Običajno to ne vodi v spremembe, ki jih želimo. Kajti v teh eh, okoljih si vajen odgovarjati na kritiko z, iz pač nabora argumentov, ki so te jih eh, naučili. Tako da je ključno, da se pogovarjamo o osebnih vprašanjih. Kdo je ta oseba, ki je pred nami? V kakšni situaciji je ta oseba? Eh, kako lahko izpostavimo pozitivno eh, plat eh, te osebe. Eh, prijatelji, družina, skupnost, te je treba vključiti, prej smo slišali o podpori v družini, to je ključnega pomena, če ne želimo, da se tudi družinski člani radikalizirajo. Ampak, ko razmišljamo o družbi, o širši družbi, in to nas vrača k eni ključni zadev, e, torej, kakšno družbo mi želimo, kako mi želimo pomagati ljudem iz teh skupin, ali smo jim pripravljeni vrniti se v običajno okolje in kako. Še 20 sekund. Ključno pri vsem skupaj, eh, štokomski program Evropske komisije iz leta 2009, nevladne organizacije, organizacije civilne družbe, so ključnega pomena, so ključni akteri, ko gre za delo na področju opustitve nasilnega ekstremizma. Glede na to, da so to tako imenovani nedržavni akteri, je bistveno lažje ustvarjati neko vzdušje zaupanja in neke pristne odnose z ljudmi v teh eh, okoljih. In še zadnja prosojnica, in potem neham. Ampak nevladne organizacije, civilna družba vsega tega ne zmore sama. Resnično potrebujemo eh, pomoč vlad, držav članic, ki morajo sodelovati s civilno družbo. To je pomembno z vidika dajanja jasnih signalov, pa tudi z vidika eh, financiranja sodelovanja in eh, stikov z različnimi pristojnimi organi v državah članicah. Hvala lepa, hvala vsem eh, trem za vaše delo. Košno vprašanje, Ana Gomaš. Ja, še posebej bi rada vprašala predstavnika, oziroma predstavnico Eurojusta, gospod Newkirk, glede zaporov, glede dela v zaporih v boju proti radikalizaciji. Ali se preverja, ali so imami, ki so odrasli v Evropi, tisti, ki so v stiki z ljudmi, ki so v zaporih, ali pa večina držav članic dovoljuje, da imami prihajajo iz uh, Saudske Arabije in ne vem, iz kje vse in da imajo oni potem eh, interakcijo s populacijo, ki je lahko cilj takšne radikalizacije. To je velik problem. Zanima me, koliko mest izvaja takšen program, kot ga prav izvaja Arhus v Evropi. In koliko mest sploh ima na voljo sredstva, da ne govorimo o kapacitetah v smislu strokovnega znanja in eh, strateških kapacitet. Ampak koliko mest sploh ima finančna sredstva za implementacijo takšnih programov. Kajde tu pa vrčevalni ukrepi resnično predstavljajo problem. Gospod Becker. Hvala lepa, gospod predsedujoči, eh, gospod predsednik. Bom nadaljeval v angliščini. No, imamo vprašanje, ter me zanima vloga policijskega sodelovanja. Zakaj nam tudi ne poveste, katere države članice niso uspele na tem področju? kaj naprimer lahko vi storite za izboljšanje tega sodelovanja, ki je ključnega pomena in eh, je zelo pomembno za uspeh. Hvala lepa. Še jaz bi imel vprašanje za vas, gospa Van Newkirk. Ja, vi ste tista, ki ste dobila vse vprašanje na koncu. Vse veste zakaj. Eurovist je zelo zanimiva zgodba. Eh, in to je tudi moje kratko vprašanje kako se lotevate tako imenovanih tujih borcev v proizvodnem sistemu. To je zelo zanimiva tema. To je v nacionalni pristojnosti. Ampak eh, tu imamo čezmejno situacijo v več državah posameznike, ki so izredno radikalizirani in tudi izredno idealistične ljudi, zdravnike in podobno, ki želijo pač preprosto pomagati v lepo ali karkoli. In moje vprašanje je, ali kakorkoli usmerjate eh, pravosodno politiko, kaznovalno politiko v državah članicah, ali pa je to morda pretežko, prekomplicirano, ali to preprosto prepuščate državam članicam. Imamo sploh kakršnokoli čezmejno pristojnost ali. Eh, primer dobre prakse, ker ti mislim, da je to zelo problematično. Tu je neka vrzel, ker ti mislim, da smo nekje med eh, oprostitvami zdravnikov in podobnih eh, do prisotnosti izredno nevarnih ljudi, teroristov, torej spečih celic v naši družbi. Kakšen je vaš pristop? Zdaj, ni nujen nek dolg uh, odgovor. Zdaj, če, če se tega ne boste lotevali prav, povejte, ampak eh, pomembno je, da, da vemo, kje stojimo. Um. Start, uh, uh, Začela bom pri prvem vprašanju o zvezi z zaporje. Pri Eurojustu razpravljamo tudi o tem, kako delovati v zaporih. Vemo, da so v nekaterih držav članicah eh, vključeni tudi imami. Ne vem točno, odkot prihajajo, ampak eh, bom to vprašanje zastavila nacionalnim predstavnikom in potem vam bomo podali nekaj več informacij o tem. um, vsekakor uh, bi bilo dobro, če bi poznali, v kolikšni meri so imami vključeni v radikalizacijo v zaporih. Potem drugo vprašanje. Sodelovanje med posameznimi akteri. Povedala sem že, da je to bistvenega pomena. Mandat Eurojusta ni to, da bi povedali, kaj deluje in kaj ne deluje v posameznih državah članicah. Naše delo je, da povdarjamo pomen vključevanja vseh ravni, da podarjamo pomen izmenjavanja informacij, da pripravljamo ocene tveganja. Eh, Sveta treba zagotoviti sodelovanje med vsemi akteri, sicer ne dobimo popolne slike. Naš boj je lahko samo multidisciplinaren, zato moramo sklepati partnerstva in uh, Europol si vsekakor prizadeva za to. V zvezi z vašim vprašanjem, predsedujoči. Ja, to je zapleteno vprašanje, zato je tudi odgovor zapleten. Naš mandat ni to, da bi podajali smernice o kaznih ali sankcijah. Vsak primer eh, je poseben, vsakega treba posamično oceniti in pri Eurojustu skušamo zagotoviti podporo pri pravosodnem sodelovanju, če je treba izmenjavati informacije, če treba evropski nalog za prijetje izvesti v kakšni drugi državi članici, potem lahko mi tukaj postopke pospešimo. Tudi, ko organiziramo recimo dneve skupnih ukrepov, eh, da recimo v različnih državah članicah eh, opravimo racije, preiščemo hiše, zaplenimo določene objekte. Ehm, v vseh teh primerih smo um, pri vseh teh primerjih je Eurojust nudil pomembno podporo državam članicam. Za dobro delovanje uh, Eurojusta potrebujemo tudi dobro, delujoč, dobro delujoče omrežje izmenjave praks, izmenjave stališč. Na ta način lahko doživci iz posameznih držav članicah izvedo, kakšni problemi, argumenti obstajajo v različnih primerjih. Imamo različne primere, ne samo tuje bojevnike, ampak tudi um, mreže novačenja. Uh, torej, gre za vprašanje, kako lahko zagotovimo. Kako lahko dokažemo, da je neko mreže, turistično mreže, ki tudi novači nove osebe? Stefan Nilsen. Ana Gomaš vam je zastavila to zanimivo vprašanje, ali še kje druge obstajajo projekti na podlagi dogovora iz Arhusa. Ja, ne moremo o tem, o tem ne morem kaj dosti povedati. Danska vlada skuša naš model razširiti na različne skupnosti Eh, glede na pač potrebo posamezne skupnosti. Eh, vendar pa to postaja vedno bolj naš nacionalni model. Eh, naš minister bi verjetno rekel, da bomo lahko arhuški model predstavili kot danski model. Ta model je relativno Eh, učinkovit, lahko ga financiramo za približno milijonom evrov, eh, kar je pravzaprav malenkost v tako velikem območju kot recimo Danska. Tako da je to relativno cenovno ugoden ukrep. gospod Dekekov je bil zelo potrpežljiv, poslušal celotno razpravo, vesel sem, da je tukaj z nami. Ko govorimo o radikalizaciji, je to seveda zelo kompleksno področje. In uh, skušati moramo poskrbeti za malo bolj usklajeno ravnanje. Vesel sem zato, da ste nas poslušali. Torej, zahvaljujem se gospodu Krkovu, da je tukaj in ga prosim, če lahko poda nekaj svojih zaključnih pripomp. Jules, lahko staneš kar tam, kjer si, če ti je tam všeč. To je naš koordinator za boj proti terorizmu. Here, please, here. I'm in your hands. Lahko pa se nam tudi tukaj pridružite. Um, ali... No, bom kratek, ker je že pozno. Najprej bi čestital vam in vašemu odboru. Dobro je, da ste uvrstili to točko na dnevni red. Zahvaljujem se vam za to, da ste povabili vse te odlične goste. Predstavitev so res bile izredno zanimive in izbrali ste prave teme tako radikalizacijo, kakor tudi internet. In jaz bi rekel, da gre tukaj za širše vprašanje, ne gre samo za, za, za zapore, gre za širše vprašanje ponovne integracije v družbo. Potem internet. Uh, no, uh, Lahko vidimo počasi razkroj eh, fizičnega kalifata, ampak kalifat je še vedno prisoten na internetu. In ISIS bo še naprej skušal uh, novačiti razne samotarje uh, in spodbujati samotarje k temu, da pravijo teroristična dejanja, kako se je to zgodilo tudi v primeru terorističnega napada v Nici. In kot sem povedal, je pomembna tudi druga tema, o kateri ste govorili. Uh, Ravno ste recimo omenili pridržanje osebe, k temu se bom vrnil kasneje. No, naj podam nekaj mojih pripomp v zvezi s tem, o čemer ste razpravljali in naj spregovorim tudi o izzivih. Najprej, kaj počne Evropska unija? Jaz sem že devet let eh, na tem položaju, moram reči, da je. da smo v tem času močno izboljšali naš politični izziv, eh, odziv. Seveda to še ni dovolj, še več bomo morali v to investirati. Smo pa že veliko bolj sofisticirani, pametni. Jaz sem pomagal pripraviti prvo evropsko strategijo za preprečevanje terorizma leta 2004. Takrat smo pripravili strategijo samo Eh, na osnovi tega, kar se nam je takrat zdelo pomembno. No, sedaj smo pa poskrbeli za veliko napredka, tako znotraj Evropske unije, kakor tudi zunaj Evropske unije. Prejšnji teden uh, smo bili tudi v Jordaniji. Evropska unija namenja zelo veliko denarja, 8 milijonov evrov, za programe preprečevanja radikalizacije v Jordaniji. In potem pri delu podpiramo tudi nevladne organizacije na terenu. Ran je bil tudi v Turčiji in moram reči, da so bili eh, Turki mm, zelo pripravljeni sodelovati z nami, eh, ravno zaradi strokovnjakov, ki jih je tja poslal Ran. Sporočilo, ki ga je komisija objavila junija, je zelo zanimivo, kajti poleg klasičnega dela preprečevanja, ki ga je generalni direktorat za notranje zadeve že zelo dobro razvil, je začela komisija se bojevati proti terorizmu tudi pri drugih politikah. Mladina, šport, izobraževanje, eh, kultura, dostop do trga dela. In to se mi zdi dober način za mobiliziranje različnih programov eh, obzorja 2020, Kreativna Evropa, Evropa za državljane, strukturni skladi in tako naprej. To je dober začetek. Komisija je začela s pobudo tako imenovanih virtualnih programov Erasmus. To je ideja, ki prihaja iz Amerike in za katero sem se zelo zauzemal tudi jaz. tako bi imeli skupne internetne tečaje za približno 100 eh, tisočimi evropskimi študenti in 100 tisočimi arabskimi študenti. Potem omenili ste tudi eh, eh, druga pomembna omrežja RAN, omrežja za strateško komunikacijo in tako naprej. Na vseh teh področjih torej prizadevamo. Potem drugič, V začetku te strategije smo najprej se organizirali, se osredotočali na recimo pripravo različnih profilov, sedaj pa smo se osredotočili na tri različne dejavnike. Eh, no, pa tudi, ko gre za internet, moramo narediti še veliko. Eh, všeč mi je bilo to, kar je povedal gospod Depre in pa gospod eh, Lopez Aguilar. Aktivni forum je odlična pobuda komisije, kajti, če sem odkrit, majhna država članica ne more na enak način voditi dialoga s temi internetnimi velikani kot celotna Evropska unija. In pri vsem skupaj ne gre samo za preprečevanje radikalizacije po spletu, ampak tudi za digitalne dokaze. Če želimo um, hitro obravnavo pridržanih oseb, potem bomo morali dobiti tudi dostop do digitalnih dokazov. Ukvarjati se bomo morali z, z sistemi kodiranja, recimo. To je seveda zelo um, zapletena zadeva in tukaj bomo morali sodelovati z tudi visokotehnološkimi podjetji. No, uh, to, kar smo do sedaj dobili na podlagi javno-zasebnih partnerstv, je sicer dobro, lahko pa bi naše delo še izboljšali recimo ta sistem označevanja flagging. Torej, strinjam se s tem, da je treba skrbeti za svobodo govora, ampak istočasno pa menim, da bi, morale, da bi morali eh, spletni ponudniki eh, odstranjati še več eh, vsebin iz teh platform to, kar sedaj eh, blokirajo, brišejo, je samo kaplja v morje. Eh, mislim, da bi eh, ponudniki spletnih vsebin morali imeti avtomatiziran način odstranjevanja sovražnih vsebin. Nekdo je omenil pobudo Eglif, ki je algoritem Eh, podoben tistemu, ki smo ga razvili za otroško pornografijo. Eh, na ta način lahko daš digitalni podpis eh, neki vsebini, če je ta vsebina že enkrat prej bila odstranjena, je več ni mogoče spet naložiti na splet. Kaj ti eden izmed problemov je, da se vsebino, nezakonito vsebino, ki je odstranjena z interneta, spet k malu naloži po kakšnem drugem kanalu. No, uh, po drugi strani kontranarativ, res tukaj treba narediti več. Uh, komisija je namenila 10 milijonov evrov uh, um, programu za, za oponomočenje državljanov, ampak želel bi si tukaj več javno-zasebnih partnerjev, morda bi lahko imeli celo uh, recimo zasebni sklad. Torej, to ni, dela, to ni delo vlad. Eh, tega dela se morajo lotiti bolj neutralni akterji. Ti se morajo spopati, spopasti z retoriko Daša, eh, Al-Kaide in tako naprej. No, komisarka Jurova je tukaj pravila veliko dela, organizirala je dva, dve srečanji z pravosodnimi ministri, predvsem na temo radikalizacije v zaporih, skušala je ponovno zagnati program financiranja za uh, področje pravosodja. Eh, s uh, tem so skušali spodbuditi države članice naj naredijo več za boj proti radikalizaciji v proti radikalizaciji v zaporih. Tukaj je treba spostaviti ustrezno metodologijo, dogovoriti se moramo o tem, kako oceniti, ali je nekdo nasilen ali ne. Sem pa slišal, da teh 6,5 milijonov za te namene nismo polno porabili, tako da tukaj sem nekoliko razočaran. Države članice bi morale bolje počrpati ta sredstva. No, potem tudi Eurojust je zelo pomemben. Eh, tukaj spremljamo recimo. obsodbe, potem uh, imeti moramo tudi metodologijo za svojanje ljudim, ljudem z uh, z mm, radikalnimi nagnjenji. No, um, ampak tukaj je treba poskrbeti tudi za programe rehabilitacije. In pa še naslednja točka, tukaj bom kratek. Najprej na katerih področjih smo še soočeni za veliki izzivi? Jaz bom notranjim ministrom 8. ali 9. decembra predstavil dokument o tem, kako uh, se ukvarjati z problemom. Information sharing, the need to collect better evidence pridržanih oseb, tukaj treba zbirati eh, več informacij v regiji, treba preučiti oziroma določiti vlogo Eurojusta, bolje treba sodelovati z sosedami, z Turčijo, če začnem pri Turčiji, z Jordanijo pa z Libanonom. Eh, prav tako pa je treba več narediti na področju rehabilitacije in pa uh, treba je sprejeti posebne programe za ženske in otroke. No, eh, meni je zelo všeč eh, model iz Arhusa, vem, da imamo tudi nekaj pozemnih izkušenj v Britaniji, v Nemčiji, ampak bodimo iskreni, vprašalnice si morajo prizadevati za bolj učinkovite programe rehabilitacije. nobene, niso vse države članice tukaj pripravljene. Potem tudi, ko gre za ženske in otroke, tu preprosto ne vemo, kako se ukvarjati z ljudmi, ki so bili dve, tri, ki so bili dve ali tri leta v kvalifatu, ne vemo, kaj se so tam utrpeli, kakšne posledice bo to imelo, tudi mm, tako majhni otroci, kot so devet let stari otroci, lahko tukaj utrpijo določene posledice. Potem priča smo tudi raznim salafističnim organizacijam, ki skušajo radikalizirati begunce. No, tukaj ne bom odpiral te Pandorine skrinice, ampak še nek, na neko zadevo smo tukaj pozabili in sicer gre za vlogo ideologije v celotnem procesu. In uh, tukaj bi lahko več raziskovalnega dela opravil tudi vaš odbor. In pa še zadnje, podpora tretjim državam. Generalni sekretar ZN je v svojih ukrepih Eh, preprečevanja eh, nasilnega ekstremizma zahteva od vsake države članice, da pripravi svoj program na tem področju. Mi smo že začeli s tem, tudi z službo za zunanje delovanje. Mi podpiramo države okrog sredozemlja, želimo imeti uh, pomagati, pripraviti takšne programe. Eh, Tuniziji že pomagamo. Eh, skratka, temu bi se morali še bolj posvetiti v prihodnosti. Torej, toliko o mojih razmislekih, potem, ko sem poslušal to zelo zanimivo razpravo. Hvala lepa, gospod Kerhov. No, želel bi se zahvaliti se eh, še govornikom. Vaši prispevki so bili zelo dragoceni. Hvala, da ste ostali, da ste nas poslušali. To res cenimo in zato sem vam želel predati zahvalo v imenu parlamenta, zahvalim tudi poslancem, ki so ostali vse do konca. Gospod Beker, Tomas, Ana Gomeš. danes je eh, naša seja traja že šest ur in zato se res zahvaljujem vsem, ki ste ostali do konca. Gospod Kerko, hvala tudi vam. Hvala za delo, ki ga opravljate v svetu kot eh, koordinator za boj proti terorizmu. Vaše delo zelo cenimo in še naprej želimo tesno sodelovati z vami. Komu začeli? oblikovati to varnostno unijo se strani parlamenta. Tu imamo spet novega komisarja. Hvala lepa za odlične prispevke. Hvala lepa tudi poročevalcem. Hvala, sem skupaj se končana. No, ne bomo pa sedaj čakali veleposlanika, tako da se mu bom v vašem imenu opravičil. Vse je končano.